Uh, uh, Spoštovane kolegice in kolegi, usedite se. Začenjamo četrta točka, minimalni standardi za manjšine v EU. Najprej pa seveda še nekaj sporočil z moje strani, medtem ko se usedete. Torej, najprej sprejetje dnevnega reda. Če ni kakšnih pripomb, je dnevni red sprejet. Sprejetje zapisnikov, sestanku 2. julija, 11. junija, 11. januarja, 7. decembra, če ni ugovorov, potem je to sprejeto. In še nekaj sporočil, kar se tiče jezikovnega profila. Ne bomo imeli tolmačenja, imeli bomo vse jezike razen hrvaščine, danščine, latviščine in irščine. Potem pa moramo še potrditi sklepe koordinatorjev. Najprej imenovanje poročevalcev za mnenja. To je gospa Monika Makovej, ki je bila imenovana za osnutek mnenja odbora KONT, poročila KONT, preiskavah, ki jih izvaja OLAF, kar se tiče sodelovanja z Evropskim uradom za tožilstvo. Lahko to podelimo? Prav. In potem še opomba. Ob 18. imamo elektronsko glasovanje, prav tako pa bomo imeli glasovanje z odborom Ekon na, za točko 12. Takrat se bomo morali preseliti v PHS 3C50 za to glasovanje. Torej, prosim, vedite. Dve glasovanje tukaj, pri nas potem pa eno glasovanje skupaj z Ekon v 3C50. Ker sta samo dva poslanca tukaj, sta to gotovo si pribeležila. Tako, sedaj pa res lahko pridem na četrto točko. Pozdravljam vse naše goste tudi za to točko. Četrta točka torej. Mini predsedite za minimalne standarde za manjšine v Evropski uniji. Ta točka je torej mini predstavitev, kar se tiče minimalnih standardov za manjšine v EU. Kot veste, je to poročilo na lastno pobudo, poročevalec pa je gospod Nađi in je tukaj z nami. Po predlogih sprememb, ki ste jih poslanci poslali, na osnutek poročila gospoda Nađija, poročevalci in poročevalci v senci se sedaj pogajajo o kompromisnih predlogih sprememb. Poročilo pa bi naj sprejeli v Libe 27. septembra. V tem kontekstu je današnja predstavitev nekaj, kar bo ponudilo dober prispevek za dokončanje kompromisov. Tukaj je kar nekaj strokovnjakov, znani, kaj se tiče mašinskih standardov. Prisrčno pozdravljam naše govornike, vključujejo gospoda Gabriela Togenburga, višjega pravnega svetovalca uradu direktorja FRA, gospoda Mihaela Tojča, voda enote šole in večjezičnost v GDEAC, gospa Zeta Georgiadu, namestnica voda enote v GD Just, in Jana Balazova, administratorka v GD Just, enota za nediskriminacijo in koordinacijo za ravnanje z Romi. Potem pa imamo tudi gospoda Marka Lajdekerja, vodja sekretarjata, svetovalnega odbora okvirne konvencije za zaščito nacionalnih manjšin pri svetu Evrope, gospo Gabrielo Hrabanovo, izvršno direktorico organizacije Ergo, gospoda Lasla Bukovskega, pooblaščenca slovaške vlade za nacionalne manjšine, pa tudi gospo Edith Šlezak, predsednico Evropskega združenja časopisov, kar se tiče manjšinskih in regionalnih jezikov v Italiji. Za začetek, za odprtje, predstavitve hearinga dajem besedo gospodu Nađiju. Prosim. Uh. Hvala lepa, spoštovane kolegice in kolegi, spoštovani gostje. Hvala lepa za sodelovanje pri tej predstavitvi o minimalnih standardih za manjšine v EU. To je zelo pomemben dogodek. To je pred glasovanjem na pomembno dosejo, zato da bi ustvarili minimalne standarde za nacionalne manjšine in etnične skupine posod po EU cenim podporo in konstruktivno sodelovanje s političnimi skupinami, sporočevalci v senci in tudi nacionalnimi delegacijami. Naj vas spomnim, da kot 15 milijonov ljudi pripadnikov manjšin v EU. In ta dokument poziva komisijo, da bi pripravila minimalne standarde, kar se tiče kulture, jezika in izobraževanja. Skočujemo politične pravice. To bomo poslali torej jasno sporočilo za ta projekt, ne samo v državah članicah, ampak mislim, da posod po svetu in EU lahko postane vodilni tudi kar se tiče te politike globalno gledano. Odličnost imamo pomen dosjeja jasen. Ne želimo seveda oslabiti lojalnosti domače državi, kar se tiče manjšin, to želimo ukrepiti. Hvala lepa. So thank you to the rapporteur, Mr. Hvala lepa, poročar gospod Nadži. Tako, sedaj pa kar začenjamo z našimi govorniki. Najprej gospod Togenburg iz eh, Agencije za temene pravice. Do sedem minut imate, prosim. Hvala lepa, da ste me povabili, da ste povabili agencijo na to pomembno predstavitev, na to pomembno temo. Osredotočil se bom na tri vidike. Najprej pristojnosti EU, potem odnos med Svetom Evrope in EU in potem tretjič tudi nekaj pripomb, kar se tiče osnutka poročila, ki ga imamo pred sabo. Pristojnosti najprej. Tema, o kateri se pogovarjamo, je zanimiva, ker je odvisno od tega, s kom se pogovarjate, da vam razložijo razmere, kateri bodo dejali, da Evropska unija nima kaj dodati, kar se tiče nacionalnih manjšin, kajti to je bila kršitev načela subsidijarnosti, pristojnosti in tako dalje. Torej, da mora v EU umokniti. Drugi bi dejali, da je EU nova zvezda na obzorju, da postaja novi svet Evrope za nacionalne manjšine, ker imamo sedaj nove instrumente na voljo na nacionalni in supernacionalni ravni. Mislim, da sta obe mnenji napačni. Kar se tiče prvega pogleda, mislim, da je odvisno od tega, kako upravljamo z raznolikostjo, ali EU ima kaj besede ali ne. In mislim, da to lahko razvijamo po treh stopnjah. Prva, kdo lahko stopi na naše ozemlje in EU seveda tukaj ima kaj zapovedati tudi pri državljanih tretjih držav, državljanih EU in celo migranti. Torej, tukaj ima EU močan mandat. Drugič, upravljanje z raznolikostjo, kako potem pa integriramo teh ljudi, kako jih socialno vključujemo in kako se bojimo proti diskriminaciji. Tudi tukaj EU in države članice, obe ravni, imata močan mandat. Potem pa še tretja raven, ohranjanje, kdo bi naj ohranjal določeno identiteto in tukaj EU nima kaj dosti dodati. In zato ima komisija prav, ko ponavlja, da vprašanje regionalne avtonomije, samo odločbe, da je to nekaj, kar je prepoščeno državam članicam. In potem odnos EU s Svetom Evrope. Prepričan sem, da je Svet Evrope je trenutno zlati standard, kar se tiče mašinskih pravic v Evropi, pa tako sem pripričan, da bo to ostalo tako še v prihodnje. Naša agencija je zelo vesela, ko vidimo, da osnutek poročila omenja smernica številka 5 o pravnem sodelovanju med Svetom Evrope in Evropsko unijo. To je bilo sprejeto 2005 in zapisano je, da bi naj EU skušala prenesti mednarodno pravo v okviru Sveta Evrope, če je to nekaj, kar spada na področje prava EU. In okvirna konvencija Sveta Evrope, tukaj lahko imamo, tukaj lahko razdelimo določbe v tri skupine. Imamo tiste določbe, kjer EU nima kaj dodati, ker gre za regionalno avtonomijo, kolektivne identitete, pravico do izobraževanja na nizoletni ravni v maternem jeziku in tako dalje. Tukaj EU nima kaj veliko za dodati. Potem imamo drugi groz teh določb, kjer pa Unija lahko ponudi pomoč z instrumenti mehkega prava, lahko ponudimo sredstva in politični, politične spodbude. Naprimer, vprašanje, ali in kako spoštovati identiteto ljudi, ki pripadajo nacionalnim manjšinam. In potem na vrhu imamo določene določbe v okvirni konvenciji, kjer pa ima EU možnost sprejemati pravo, trdo zakonodajo. Samo en primer. Deseti člen, tretji odstavek okvirne konvencije. Tukaj imate pravico, da če vas aretira policija, da vas obvestijo o tem maternem jeziku. 2016 je EU sprejela direktivo 64 ki govori o tolmačenju in prevodih v kazenskih postopkih. To ni nič drugega kot prenos mednarodnega prava v nadnacionalno pravo. Tukaj torej je nadrejenost tega prava jasna in tukaj vidimo, kako lahko prije do povezav med obema organizacijama. Mislim, da vsaka mednarodna konvencija ima pomen za EU, in jih mora torej e prenesti na svoje področje. In potem končno, in to je moj zadnji del, poročilo samo, kot veste, ima 30 odstavkov, spet lahko tukaj um, razdelimo elemente v določene skupine, tri skupine. Imamo nekaj več kot 10 odstavkov, ki spregovorijo torej o tem, kar se je že zgodilo, samo ponavlja, kaj se je zgodilo. Potem imamo priporočila drugi skupini, tako na ravni EU, kot na ravni držav članic. To pa je kočljivo in mislim, da večina teh odstavkov je dobrih, nekaj izmed njih pa je malo kočljivih. Če si pogledamo 21. odstavek, parlament poziva Evropsko komisijo, da zagotovi, da imajo osebe, ki so pripadniki nacionalnih mašin, pravico, da dobijo izobraževanje v maternem jeziku, v svojem jeziku to se torej pričakuje zelo veliko od Evropske komisije, da naj zagotovi komisija to, lahko prispeva, ampak zagotovi na takem področju, ki je prek pooblastil zakonodaje EU, to je pa precej težko. Potem pa še skupina določb, ki govorijo samo o državah članicah ali samo o Evropski uniji. Štiri govorijo samo o Evropski uniji, spet mislim, da tu težav ni. Da pa če si pogledamo na primer 22. odstavek,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 en element manjka. Poročilo se seveda osredotoča na pozitivno integracijo, kaj lahko Evropska unija dejavno stori. Kaj pa druga razsežnost, negativna integracija? Negativna, to je tisto, kar sledi štirih temeljnih svoboščin, skupni trg. Če imamo močan sistem zaščite nacionalnih mašin na nacionalni in regionalni ravni, imamo potem skupne družbe za skupni trg in se mora potem to razširiti na vse državne EU, na pol milijarde ljudi, kaj to potem pomeni za zaščito nacionalnih manjšin na nacionalni ravni. Mislim, da mora to tudi biti omenjeno v poročilu. Imamo tudi sodno prakso že pri tem. In potem še zadnja pripomba. Dvoje moramo omitve pristojnosti Evropske unije in drugič, velikanski potencial, ki ga Evropska unija ima, da poveča zaščito. Če eno od teh razsežnosti ne bomo resno vzeli, ne bomo prišli prav daleč. Hvala. Hvala lepa. Nadaljujemo. Gospod Lajdeker. Prosim. Največ sedem minut. Najprej komisija. Hvala lepa tukaj smo, da nadaljujemo tam, kjer je gospod Togan končal, da razložimo ukrepe komisije, ki so že bili izvedeni, kar se tiče zaščite manjšin, pa tudi kar se tiče omejitev naših pristojnosti. Podlaga je seveda spoštovanje manjšin, to je eksplicitno omenjeno v drugem členu pogodbe o EU kot ena od osnovnih vrednot EU. Te vrednote so v istini o temeljnih pravicah. In to, ta drugi člen, potem prevajamo v, v konkretne ukrepe. 21. člen listine eksplicitno prepoveduje kakršnokoli diskriminacijo na podlagi tega, da je kdo pripadnik kakšne manjšine. 22. člen pa pravi, da mora Evropska unija spoštovati kulturno-jezikovno raznolikost in tudi verospoved. Pravica do nediskriminacije se mora spoštovati v kontekstu izvajanja prava EU. Vseeno, in to moramo izpostaviti že takoj na začetku, pa komisija nima splošnih poblastil ali pristojnosti, da ukrepa kar zdaj manjšin. Drugi člen pogodbe o EU in listina o temnih pravicah, ne mora to biti pravna podlaga za zakonodajne instrumente. Komisija nima pooblastil, kar se tiče vprašanj, glede opredelitve statusa manjšine, samo odločbe in avtonomije manjšin ali režima, ki upravlja z regionalnimi ali manjšinskimi jeziki. Ta vprašanja so pristojnosti držav članic in države članice morajo zagotoviti spoštovanju ustavnega prava in mednarodnega prava in uporabiti vse pravne instrumente, ki jih imajo na voljo, da zagotovijo spoštovanje pravic manjšin, ki živijo na njihovem ozemlju. In te mednarodne obveznosti, kjer je potrebno, vključujejo tudi instrumente Sveta Evrope, kot je okvirna konvencija za zaščito nacionalnih manjšin ali Evropska listina za manjšinske ali regionalne jezike. Ko to pravim, pa seveda imamo določena pooblastila, da razvijamo politike na ravni EU in sprejemamo instrumente, ki spobujajo zaščito manjšin. In to v različnih kontekstih. Kar se tiče naših pristojnosti, je komisija uporabljala naša pooblastila, da imamo zakonodajne okvire, ki zagotavljajo pravice in spodbujajo pravice, ki so še prav posebno pomembne za manjšine. To se navezuje na protidiskriminacijo, boj proti rasizmu in vzboj nestrpnosti in med religioznega dialoga, spodbojanje demokratičnega odestovanja, pa tudi spodbojanje večjezičnosti, tako kar se tiče regionalnih kot manjšinskih jezikov. Še prav posebno boja proti diskriminaciji imamo okvirni sklep o boju proti rasizmu in ksenofobiji. To je zelo pomemben instrument in ta instrument obvezuje države članice, da je javno spodbujanje k nasilju kaznivo in sovražni govor tudi proti skupinam ljudi ali skupinam prebivalstva, ki se opredeljujejo po veri, barvi kože ali nacionalnem etničnem izvoru. Pa tako imamo direktivo, ki prepoveduje sovražni govor o vizualnih storitvah na podlagi spola, verospovedi in nacionalnosti. Torej, morajo organi držav članic poskrbeti, da vsi vse audiovizualne storitve spoštujejo. To prepoved sovražnega govora po novem predlogu, kar se tiče reforme te direktive, pa bi prilagodili in uskladili razloge za boj proti sovražnemu govoru s tistimi, ki so že v drugih dokumentih. Tukaj bi zdaj rešil nekatere druge elemente. Zelo pozorno spremljamo ustrezno izvajanje tega instrumenta. Poleg tega pa je komisija sprejela še niz ukrepov, da bi zagotovili, da se proti sovražnemu govoru borimo bolj učinkovito na terenu samem. Kot veste, 2016 se je komisija z velikimi IT platformami dogovorila o kodeksu ravnanja, kar se tiče sovražnega govora na spletu. Te platforme so bile najprej Facebook, Twitter, Microsoft, sedaj pa imamo še nekatere druge, tudi Dailymotion in Instagram. In jasno se je pokazalo, da so rezultati pozitivni ne da ona razkritja javnih organov in nevladnih organizacij kažejo, da 70 odstotkov sovražnega govora, ki jim ga notificirajo, odstranijo. Zadnjem letu je komisija zelo tesno sodelovala z mrežo nevladnih organizacij za nadzor spleta. To vključuje tudi tiste, ki se borijo proti, proti romskemu sovražnemu govoru, naprimer. To je bolj ciljna pomoč boja proti sovražnemu govoru, proti rendljivim skupnostim. Komisija je tudi spostavila skupino na vsaki ravni. Tukaj imamo organe vseh držav članic, mednarodnih organizacij in ključnih organizacij civilne družbe. Spodbujamo sistematično razpravo o specifičnih oblikah nestrpnosti, kot je protiromska eh, ksenofobija. In tukaj skušamo tudi bolje usposabljati, da lahko bolje pregajamo, preganjamo, prostite, sovražni govor in ščuvanje k temu. In FRA koordinira podskupino držav članic, da bi na očekovit način se borili proti sovražnemu govoru in zbirali dokaze za to. Prav tako komisija ponuja svojo pomoč, svojo pomoč, kar se tiče naših programov, ko skušamo pomagati tako državam članicam kot prebivalstvu v boju proti sovražnemu govoru in zločinom povezanim s tem. Imamo sistem izmenjave najboljših praks, borimo se proti različnim oblikam nestrpnosti, tudi proti ciganstvu in želimo bolje razumeti skupnosti, pomagamo pri tem. Še eno področje, kjer so ukrepi komisije še prav posebno pomembni za manjšine, je spodbujanje demokratične odeležbe. Kot je zapisano poročilo 2017 o evropskem državljanstvu, je prednostna naloga za komisijo, da spodbuja udeležbo manjšin v svojih državah in tudi bolj demokratično udeležbo, še pa posebno tistih skupin, ki so preslabo zastopane. Mnenje komisije je, da moramo zagotoviti široko demokratično deležbo. To je ključno. Moramo sodelovati z državami članicami pri tem. Izkušamo razširiti najboljše prakse med državami članicami, zato da bi spodbili udeležbo vseh državljanov. Še prav posebno pa želimo povečati udeležbo slabo zastopanih skupin, kot so manjšine. Lani aprila je komisija zbrala organe za volilno zakonodajo držav članic, ki smo želeli ugotoviti, kako bi lahko to podprli z davnimi praksami. Prav tako sodelujemo s FRA, imeli bomo konferenco novembra letos in to bomo posvetili demokraciji, vključovalo pa bo to razprave tudi o demokratični odeležbi manj preslabo zastopanih skupin, tudi mačin. Prav tako podpiramo določene projekte, vključujoč tudi demokratično odeležbo. Tukaj smo odprti za preloge zato, da spodbojamo kulturno in jezikovno raznolikost. Sedaj pa podajam besedo kolegici, ki se bo osredotočala na ukrepih za boj proti diskriminaciji. Prosim. Hvala lepa. Kot ste ravno kar slišali, kar se tiče okvira pooblastil, ima EU dovolj instrumentov tudi na področju boja proti diskriminaciji. Še prav posebno bom govorila o direktive o rasni enakosti. to je bilo spet pred skoraj dvema desetletjema in 2015 smo to prvič aktivirali, ko je komisija sprožila prvi postopek za kršitev na podlagi diskriminacije, na etnične podlagi. To je bila kršitev, kar se tiče uh, diskriminacije proti romskim otrokom na področju izobraževanja, to je bilo proti češki. Od takrat pa je Evropska komisija sprožila še dva postopka kršitve na isto temo proti še dvema državama, slovaški in mačarski. Torej, kot vidite, kot varuhinja pogodb, Evropska komisija jemlje svojo vlogo resno, če je potrebno, če prije do kršitev človekovih pravic, Evropska komisija posreduje. Kar se tiče postopkov kršitev, moram reči, da cilj ni bil, da sankcioniramo države članice, ampak da sodelujemo z njimi in da popravijo razmere, da zagotovijo, da bodo romski otroci imeli enak dostop do kakovostnega mainstream izobraževanja kot katerikoli drugi otrok. Kar se tiče Romov, so razmere zelo kompleksne. Specifično govorimo o njih, ker je to največja evropska manjšina, od 10 do 12 milijonov bi jih naj bilo, če vključujemo tudi države pristopnice, države kandidatke. Torej, kar se tiče razmer, so zelo kompleksne, ni vse enostavno, ne gre samo za diskriminacijo, gre tudi za socialno-ekonomsko marginalizacijo. Živijo v slabih življenjskih pogojih v 21. stoletju na ozemlju EU, imamo države članice, kjer Romi nimajo dostopa do ključnih končne infrastrukture, naprimer nimajo dostopa do pitne vode. Seveda, kot ste si tega ne moremo niti predstavljati, da pa to ima se slabe posledice za njihovo zdravje, so v posebnih šolah za mentalno zaostale, naprimer, čeprav so popolnoma zdravi. Samo zato, ker ne govorijo jezika države, ko so stari šest let ali nimajo motoričnih sposobnosti, kot jih običajno imajo otroci, njihove starosti. Zato sem torej dejala, da je to zelo kompleksno, da ni vse linearno. Te razmere pa tudi diskriminacija proti Romom, ki je zelo razširjena po Evropi, sta bila dva od glavnih razlogov. Glavna cilja, zakaj je EU to dala više leta 2010, kar se tiče prednostnih nalog. Od takrat je komisija kar nekaj, spostavila kar nekaj instrumentov, finančnih in pravnih, in komisija nadzoruje napredek držav članic. Od takrat moramo pa vedeti, da se vse ne razvija tako hitro, kot bi si želeli, ampak nekaj izboljšav pa je že. V tem trenutku izvajamo poglobljeno oceno glavnega instrumenta, ki je bil uveljavljen 2010, to je okvir EU za integracijo manjšin. In različni akteri so že lahko prispevali k tej oceni, tej spletni anketi. In novembra letos bomo objavili sklepe. spremljamo pa napredek držav članic. Kajti tukaj želim jasno povedati, da je prvotna odgovornost za marginalizirane skupine pri državah članicah. Evropska unija ima določene pristojnosti, ampak omejene, seveda pristojnosti so, ker govorimo o državnih EU. Primarna odgovornost pa je na strani držav članic. Napredek držav članic spremljamo tudi po evropskem semestru EU 2020 pa tudi postopki kršitev, ki sem jih omenila, tudi to je del tega. Omenila sem direktivo o lastni enakosti, potem pa imamo še eno direktivo, ki je zelo pomembna, to je nekaj, kar bo spet leta 2000, direktiva o enakopravnosti na področju zaposlovanja in to je tudi povezano z diskriminacijo. Evropska komisija brani svoj predlog za novo direktivo, ki bi razširila področja pristojnosti in to potem ne bi bilo omejeno samo na zaposlovanje eh, in za, samo na zaposlovanje. Tako, tukaj se bom ustavila, sedaj pa sem seveda pripravljena odgovoriti na vprašanja. Prosim. Hvala. Imamo še enega govorca komisije. Da, če mi dovolite, gospod predsedujoči, nekaj v zvezi z obraževanjem in kulturo. Ste vi, Mihajl Tojš? Da se mi je zdelo, da sem vas izpustil zelo na kratko, lepo prosim. Hvala, gospod predsednik. No, kar se tiče izobraževanja in kulture, o čemer tudi govori to poročilo, naj povem naslednje, kar se tiče pravne podlage, eh, so to členi 165 in 167 in tam piše, da moramo kot Evropska unija spodbujati sodelovanje med državami članicami in eh, jih tudi pripraviti tem podpirati, treba je eh, državam članicam pomagati pri razvoju politik. Eh, moramo pa tudi vedeti, da je pristojnost v osnovi v rokah držav članic. Eh, mi tukaj lahko uporabimo svoje programe financiranja za podporo držav članic in pa lahko jih tudi povezujemo med seboj. Gospod Togenburg je omenil standarde, tukaj moramo še veliko narediti skupaj s svetom Evrope imamo pa tudi Evropsko listino o regionalnih in manjšinskih jezikih. Eh, moramo delati na mednarodni ravni, kar se tiče uporabe jezikov. Eh, sodelovati je treba s svetom Evrope, to že počnemo. Prav tako sodelujemo tudi s Centrom za moderne jezike v Gracu in eh, v sodelovanju z njimi želimo, da se listina o manjšinskih in regionalnih jezikih ustrezno izvaja. Pred kratkim smo podali predlog za učenje jezikov. Tukaj se upošteva tudi večplastnost različnih situacij učenja jezikov. Ne gre samo za uradne jezike EU, to se eh, spodbuja tudi v povezavi z državami članicami. Zdaj pa eh, z njimi sodelujemo tudi na področju eh, sodelovanja oziroma spodbujanja vseh jezikov v EU. Zato imamo tudi ustrezne programe, Erasmus Plus je eden od njih. E, tudi ta program spodbuja učenje vseh jezikov, imamo tudi projekte za učenje jezikov, ki zadevajo tudi mašinske jezike. Torej ni predpogoj, e, da gre samo za spodbujanje jezikov EU, torej uradnih jezikov, ampak e, so lahko vključeni tudi manjšinski jeziki. Udeležil sem se tudi dela interskupine v Evropskem parlamentu, ki dela na to temo. In za zaključek naj povem še nekaj. To je tema, kjer res delamo po svojih najboljših močeh, zato da bi spodbujali in eh, dajali ljudem možnosti za učenje jezikov. Seveda pa so pristojnosti v rokah držav članic. Z njimi moramo sodelovati, zato da bomo zagotovili, da se. Eh, čim bolj eh, spodbuja jezikovno raznolikost v EU. Hvala. Mm. jezikovna raznolikost eh, in pa večjezičnost sta tudi temi našega poročila, tako da se vam zahvaljujem za ta vaš prispevek. Zdaj pa bo spregovoril gospod Marko Leideker, ki je predstavnik Sveta Evrope. Hvala, gospod predsednik. Najprej bi se zahvalil za povabilo, veliko veselje mi je in tudi veliko čast, da lahko spregovorim danes. Eh, tukaj še posebej, ker gre za vprašanje, ki postaja v Evropi aktualno in sicer gre za zaščito narodnih manjšin. V naslednjih nekaj minutah eh, bi se rad ukvarjal predvsem z dvema temama. Najprej z vlogo Sveta Evrope. Zelo vesel sem bil. Uh, da ste nekajkrat omenili Svet Evrope. Eh, mogoče bi se malo bolj poglobljeno lotil tega vprašanja, ne bom pa zelo podroben. Mm, na koncu pa bi povedal nekaj še o Evropski eh, listini oziroma konvenciji za varstvo narodnih manjšin. Eh, to bo pomembna tema tudi v razpravah, ki jih boste še imeli. Predvsem ko boste govorili o glavnih stebrih zaščite narodnih manjšin. Naj začnem eh, s svetom Evrope. Ne boste presenečeni, če vam povem, da ima svet Evrope že dolgo zgodovino eh, pri ukvarjanju s tem vprašanjem. Prvič so se narodne manjšine omenile leta 1949. Omenjena je bila tudi potreba po njihovi zaščiti in to eh, je leto, eh, ko smo se s tem začeli ukvarjati tudi mi in ko je bil svet Evrope sploh ustanovljen. Eh, potem leta 1993, ko je razpadla Sovjetska zveza in ko je izbruhnilo medetnično nasilje tudi v nekdani Jugoslaviji, takrat je ta tema postala velika prioriteta. In na vrhu oktobra leta 1993 smo razpravljali o dveh instrumentih, um, ki izhajata iz eh, trenutne situacije. Prvi tak instrument je Okvirna konvencija za varstvo narodnih manjšin, eh, druga pa Evropska listina o regionalnih in manjšinskih jezikih. 19. in 20. junija letos, ko smo eh, praznovali 20-letnico obeh teh pogodb eh, smo organizirali tudi eh, zelo obsežno dvodnevno konferenco, na kateri so sodelovali številni ministri, to je potekalo v Strasburu. In takrat smo ugotovili, da sta obe temi zelo pomembni tudi še danes, kar se tiče spremljanja in postavljanja standardov v povezavi s tema dvema instrumentoma. Naj povem še naslednje. Svet Evrope vse pogosteje dobi prošnjo eh, po eh, dejavnostih sodelovanja z državami članicami, članicami Sveta Evrope. In letos smo bili aktivno vključeni v svetovanje glede eh, oblikovanja zakonodaje za varstvo manjšin v Albaniji, Armeniji in Ukrajini. In na teh področjih pogosto sodelujemo tudi z uradom eh, visokega komisarja za narodne manjšine v Hagu. In kar se tiče sveta Evrope, mislim, da ne moremo tukaj ne omeniti Beneške eh, komisije, ki je od leta 99 naprej sprejela številna mnenja eh, glede pravic manjšin v številnih evropskih državah. Naj jih omenim samo nekaj: Bosna in Hercegovina, Hrvaška, Mačarska, Litva, Črnagora, Moldavija, Romunija in Ukrajina. Ta poročila obravnavajo zelo raznolika vprašanja, naprimer rabo uradnega državnega jezika, potem manjšinskih jezikov v izobraževanju. Obravnava se tudi status eh, narodnih manjšin v določenih državah, potem tudi status eh, domorodnih prebivalcev in tako naprej. Nimam veliko časa, ampak vseeno bi vam dal rad eh, nekaj idej za nadaljno razpravo. Rad bi vam tudi podal eh, najsodobnejše informacije glede okvirne konvencije. V tem kontekstu je zelo pomembno, da se spomnimo na to, da je okvirna konvencija edini eh, večstranski eh, pravno zavezujoč instrument, ki se izključno posveča varstvu narodnih manjšin. Sklepi pogajanj iz devetdesetih let so še vedno eden večjih dosežkov. In ko je bila konvencija ratificirana, so se države s tem zavezale k spoštovanju številnih pravic manjšin. In med drugim med te pravice spada tudi pravica, da se uh, brez ovir uporablja manjšinski jezik v pisni ali ustni obliki zasebno in uh, javno, da se uporabljajo tudi primki v manjšinskih jezikih, da lahko eh, manjšine same vodijo svoje izobraževalne ustanove in da se lahko člani manjšine učijo svojega jezika. Ta okvirna konvencija državam nalaga tudi obveznost, da eh, spodbujajo mm, okolje, ki je spodbudno za um, usposabljanje učiteljev, uh, da se omogoči dostop do učbenikov in tako naprej. No, naj povem, da okvirna konvencija ni pogodba, ki slepo zagovarja spoštovanje pravic. Eh, tukaj treba obzir vzeti tudi um, pravice in pa situacijo družbe. Gre pa za to, da se manjšine vključi v integrirano družbo, kjer bodo člani manjšin sprejeti in kjer bodo lahko uspeli. Poleg spodbujanja eh, pravic manjšin in vključevanja teh pravic v pravni red, ter eh, poleg oblikovanja ustreznih manjšinskih eh, politik, ta okvirna konvencija zahteva tudi ustrezno spremljanje spoštovanja pravic. Torej, vsakih pet let eh, se pripravi poročilo, um, to pripravi svetovalni odbor in potem eh, svet ministrov to tudi potrdi, svet ministrov pri eh, svetu Evrope. Okvirna konvencija je bila podpisana strani številnih držav, imamo tudi ustrezno ustrezen eh, dogovor eh, v okviru Združenih narodov s Kosovom. Mm, od teh eh, držav podpisnic jih je 24 tudi članic EU. Torej 24 od 28 držav članic je podpisalo okvirno konvencijo. In ta konvencija zagotavlja eh, najširšo začito pravic manjšin. Naj dodam še nekaj. 16 držav članic EU je podpisalo tudi Evropsko listino o regionalnih in manjšinskih jezikih, ki sem jo prej omenil. In če mi daste na voljo še nekaj minut, potem bi vas rad upozoril še na nekaj ključnih značilnosti okvirne konvencije in pa varstva manjšin na splošno. Mogoče bo to potem koristno za vaše nadaljne razprave pri osnutku resolucije. No, prva zelo pomembna tema je, da ni uh, ustrezne mednarodno sprejete definicije narodne manjšine. Mnenja o tem so zelo različna. In zato imamo tudi zelo različne nacionalne definicije narodne manjšine tudi okvirna konvencija ne vključuje takšne opredelitve. In tukaj okvirna konvencija ni eh, sama, ni edina, nimamo takšne definicije niti v okviru Združenih narodov ali pa v kateremkoli tekstu organizacije OVSE. V okviru te okvirne konvencije um, strani same določijo področju uporabe te uh, okvirne konvencije, morajo pa potem, mora pa potem svetovalni odbor skrbeti za to, da uh, se ne izvaja diskriminacija. Komentari eh, svetovalnega odbora potem vodijo v dialog, pogosto se to zgodi. Ampak, dosti krat gre samo za razpravo med svetovalnim odborom in uh, določeno državo. Pomembneje pa bi bilo ustvariti razpravo tudi znotraj države. Potrebna je eh, fleksibilnost znotraj tega instrumenta in to bo vsekakor koristilo tudi zaščiti narodnih manjšin. Potem je treba omeniti še drugi stebr zaščite narodnih manjšin in sicer eh, pravica do eh, samoidentifikacije oziroma o tem eh, je nekaj napisano tudi v okvirni konvenciji. Torej, samo določba, to je ena od temeljnih pravic in evropska zgodovina kaže primere nevarnosti, ko se nacionalni status usili od zunaj ko to manjšino usiljuje, naprimer država. Ta pravica pa ni absolutna. In uh, okvirna konvencija in pa uh, poročilo, ki jo spremlja, tudi uh, pravi, da je to treba izvajati v dobri veri. Pa naj še navedem uh, pomemben citat. Posameznik sam ne more arbitrarno odločati, kateri narodni manjšini pripada ta odločitev je neposredno povezana tudi z objektivnimi kriteriji, ki so povezani z posameznikovo identiteto. Tukaj pa naj omenim še tretji element. Okvirna konvencija ni instrument boja proti diskriminaciji oziroma ni samo to. Eh, nekaj sem slišal danes o eh, mandatu za boj proti diskriminaciji Evropske komisije ta instrument tudi lahko uporabimo v ta namen, ampak ne samo. In še enkrat naj nekaj citiram v členu 4.2. Eh, piše, da morajo strani sprejeti, ko je to potrebno, ustrezne ukrepe, zato da se eh, na vseh področjih eh, kulturnega, ekonomskega, socialnega življenja zagotavlja enakost med ljudmi, ki pripadajo narodni manjšini in tistimi, ki pripadajo večini ključni odstavek, ki sledi, pa pravi naslednje. Ukrepi iz odstavka 2 ne smejo veljati za instrument boja proti diskriminaciji. Mogoče boste to lahko tudi upoštevali pri svojih razpravah o resoluciji. Tukaj okvirna konvencija tudi ni sama imamo tudi eh, deklaracijo OZN o pravicah eh, pripadnikov manjšin, verskih, ekonomskih, socialnih in drugih manjšin. Eh, tudi ta deklaracija OZN iz leta 1992 govori o tem. Gre pa za končni proizvod pristopa, ki so ga zauzeli po drugi svetovni vojni in v katerem vsega se eh, v vseh instrumentih upoštevajo človekove pravice in pravice manjšin. Izkušnje iz eh, preteklih desetletij pa so nas tudi naučile, da je treba zagotoviti enake možnosti za predstavnike manjšin. Vem, gospod predsednik, da sem že predolgo govoril upravičujem se za to, ampak eh, skušal sem tudi na nek pameten način prispevati k vaši razpravi. Eh, vemo, da so pravice manjšin včasih pod pritiskom, da se tudi eh, omejujejo in zato se lahko vi pri oblikovanju novega instrumenta Eh, soočite z ovirami. Ja upam, da vaša pot pri tem ne bo težka. Hvala. Hvala za odlično predstavitev okvirne konvencije za Evropsko unijo. Je igra tu povsem drugačna, ne moremo imeti okvirne konvencije, pri nas je situacija še bolj zapletena, ko gre za manjšine. Zato so bile predstavitve predstavnikov komisije drugačne. Mi imamo toliko različnih instrumentov, ni nekega uh, Eh, celovitega pristopa. In osredotočamo se na veliko različnih področji. Eh, zato je bilo še toliko pomembneje prisluhniti tudi svetu Evrope, kajti eh, tudi dediščina, ki ste jo predstavili vi, bo zelo pomembna za pripravo našega poročila. Zdaj pa predstavnica organizacije Ergo, to je organizacija o mreži za eh, Rome. Gospa Gabriela Hrabanova nam bo predstavila to temo. Hvala, hvala za eh, vaše vabilo. Zelo pozdravljam osnutek resolucije o minimalnih standardih za pravice manjšin. Zelo pomembno je, da se pravno prizna Rome kot manjšino v EU in tudi drugod naše omrežje, naša mreža Ergo si prizadeva predstaviti realno stromo v različnim institucijam, tudi nevladnim organizacijam in pa državnim organom. E, imamo 30 članov po Evropski uniji, na Zahodnem Balkanu, pa v Turčiji in Ukrajini. In zelo pozdravljamo e, evropsko kulturno dediščino, ki je zelo bogata. Tudi Romi e, so k njej veliko prispevali imamo pogodbe, imamo eh, kopenhagenske, kopenhagenske kriterije, ampak pravila se ne spoštujejo vedno. In eh, moramo dobro razumeti, kdo predstavlja manjšinsko skupino. Tudi vlade ne razlikujejo med rasnimi, narodnimi in etničnimi manjšinami. In uh, moramo poenotiti naše razumevanje manjšin. Uh, Eh, ter njihovih pravic. Moramo pa zagotoviti tudi njihovo eh, zaščito pred diskriminacijo in rasizmom. Naj eh, povem, kje so Romi priznani kot manjšina. Tako da bomo videli, da ko gre za Rome, potrebujemo standarde v srednje evropskih in pa vzhodnoevropskih državah so Romi priznani kot manjšina, naprimer na Češkem že uživajo določene pravice, ampak uradna politika eh, še ni dosegla bistvenega vpliva, kar se tiče marginalizacije, diskriminacije in strahu pred napadi, v katerem živijo Romi. V Grčiji, Španiji, Franciji in Italiji je situacija povsem drugačna, kajti Romi niso priznani kot narodna manjšina v Združenem kraljestvu sploh eh, ni opredeljen eh, termin narodna manjšina. Eh, opredeljujejo pa se Romi kot rasna skupina. In tudi v zakonu o enakosti je tako zapisano. Veliko predlogov je bilo v italijanskem parlamentu, naprimer, glede boljšega vključevanja Romov, pa nič ni bilo doseženega v Eh, Nemčiji Romi imajo priznan status, eh, ne pa vsi Romi. Torej, tudi v državah, kjer Romi imajo eh, status, stvari niso dobro urejene. V Avstriji, na primer, je to urejeno od leta triindevetdeset naprej, ampak status se omejuje samo na avtohtone Rome in na Sintije, ki živijo v Avstriji že desetletja. Tisti, ki so se priselili po letu 1960, eh, pa tega statusa ne uživajo, čeprav predstavljajo veliko večino Romov, ki so prisotni v Avstriji. Naprimer, naj povem še nekaj. Finski Romi so priznani kot nacionalna manjšina. E, imamo tudi e, romski nadzorni e, center. E, Um, ki izvaja nadzor situacije Romov povsod po EU. Politik uh, za krepitev vloge Romov uh, ni dovolj, tudi ni dovolj finančnih uh, schem in sredstev, ki bi prispevala k preprečevanju izključevanja Romov. Tudi proromske institucije se soočajo s težavami in pa s protiromskim sovraštvom. Eh, treba bo um, okrepiti institucije, ki se tem ukvarjajo, zato da se okrepi status Romov in da se jih zaščiti. Vse španske province, naprimer, zdaj imajo toživca, ki je specializiran za področje diskriminacije in sovražnega govora. Ampak eh, te strukture eh, ne koristijo Romom. Poleg tega se proticiganstvo ne prizna v ustreznih zakonodajnih dokumentih. In uh, kazniva dejanja uh, na področju sovraštva do Romov se tudi ne obravnavajo posod enako. Politike glede Romov so zelo odvisne od uh, trenutne politične volje in pa socialnega ozračja. Za Rome je situacija še toliko težja, zato ker nimajo domače države. Treba bi bilo zagotoviti minimalne standarde za um, zaščito Romov in priznanje njihovega statusa. Evropska unija prinaša upanje mnogim. Resolucija uh, iz leta 2015 uh, Evropskega parlamenta in pa poročilo post uh, o Romih iz leta 2017 kažeta na to, da se situacija za Rome slabša. Treba je ustaviti to stoletje dolgo diskriminacijo in marginalizacijo. Mi si prizadevamo za to, da bi minimalni standardi eh, zagotovili pravice na eh, nacionalni in mednarodni ravni. Mm, še posebej je to pomembno, ko gre za pravice LGBTI in pa pravice invalidov eh, med Romi. potrebno bi bilo tudi ustrezno usposabljanje. Zato, da bomo omogočili zaupanje, bi potrebovali tudi komisije za eh, nacionalno spravo. Ampak eh, brez posvetovanja z večinskim prebivalstvom na lokalni, regionalni, nacionalni ravni bomo težko eh, karkoli dosegli. Um, moramo pa zagotoviti, da bodo naši programi in politiki učinkoviti. Hvala. Zdaj pa Laslo Bukovski, ki je povlaščenec slovaške vlade za narodne manjšine. Izvolite. Hvala lepa. Najlepše se vam zahvaljujem za to eh, povabilo. Ja, dejali ste, da prihajam iz Slovaške, ampak eh, bom eh, vendarle, glede na to, da lahko govorim v svoji materinščini, govoril v mačarščini danes tu. In s tem želim tudi podariti, kako zelo pomembno se mi zdi, da lahko omogočimo jezikovno raznolikost. Tematika današnje razprave je sprejeme enotnih normativov za manjšine znotraj EU in govorili bomo o tem, kakšne prednosti in kakšne slabosti obstajajo in kakšne možnosti ponuja mednarodni pravni okvir. Pravice manjšin zajemajo zelo širok eh, prostor. Vsekakor pa je zame jezikovna pravica najpomembnejša. Jezik je inštrument sporozumevanja, to je pomemben, najpomembnejši element celo identitete posameznika. In eh, jezik zatorej nosi v sebi zelo velik pomen. V Evropski uniji nimamo enotnega pravnega okvira, kar zadeva varstvo manjšin, ampak z širitvijo Evropske unije mislim, da je bila opravljena kar pomembna naloga za manjšine. V 90-ih letih sta bili sklenjeni dve pogodbi oziroma dva mednarodna sporozuma o manjšinah, leta 1993 eh, listina o manjšinskih jezikih in eh, kasneje tudi še sporozum o varstvu manjšin. Na ta način smo seveda eh, upoštevali tudi boleče izkušnje etničnih konfliktov v nekdanji Jugoslaviji in nekdanji Sovjetski zvezi. Zato menimo, da je varstvo manjšin pomemben, eh, pomemben način zagotavljanja miru. Države članice imajo veliko manjvrskega prostora in seveda države članice tu igrajo pomembno vlogo. Ključno vprašanje v zadnjih desetletjih je, ali so se izpolnile pričakovanja teh dveh omenjenih sporazumov in ali imamo dejansko možnosti za učinkovit eh, pravni pravni okvir. Listino o jezikih, o kateri sem govoril, je stopilo veljavo leta 1993 in jezikovna raznolikost v Evropi izkazuje več kot 80 različnih eh, jezikovnih manjšin na naši eh, celini, ampak vendarle moramo žal ugotoviti, da številne države članice te pogodbe oziroma tega sporazuma niso ratificirale eh, ali ga podpisale. Tako da mislim, da moramo še marsikaj kaj razčistiti. Kot prvo, kaj razumemo pod pojmom jezikovne pravice? Ali jezikovne pravice lahko razumemo kot samostojne pravice, ali pa so to pravice, ki obstajajo le v nekakšnem sobivanju z drugimi pravicami? Moje stališče je, da so jezikovne pravice vsekakor povezane z drugimi pravicami, kot je pravice do uh, svobode, govora, svobode veroizpovedi in podobno. Neobstoj jezikovnih pravic pa je seveda povezan tudi z demokracijo oziroma demokratičnostjo in zato se mi zdijo jezikovne pravice tudi temelj demokracije. Jezikovne pravice igrajo torej zelo pomembno vlogo in jezikovne pravice je potrebno zavarovati, da na ta način lahko ljudje sploh lahko izvršujejo svoje temeljne pravice. Jezikovna pravica je torej sestavni del temeljnih eh, pravic in univerzalnih človekovih pravic in predstavlja jo enega od eh, temeljev človekovih pravic druge in tretje generacije. No, to področje je nekaj, kar zadeva ne le zasebno življenje, ampak tudi javno življenje. Do kakšne mere torej država omogoča svojim državljanom, da uporabljajo svoj materni jezik v vsakdanjem življenju, v kulturnem, socialnem, političnem življenju. Kar eh, zadeva pojavne oblike manjšinskih eh, jezikov, tu moram reči, da je ta vidna dvo ali več jezičnost zelo pomembna. V nekaterih državah članicah je to zagotovljeno, eh, celo zakonsko zajamčeno in to pokriva praktično celotno področje zasebnega in javnega življenja. Drugo vprašanje pa je, do kakšne mere se te pravice potem v vsakdanji rabi dejansko izvršujejo, do kakšne mere se dejansko ta dvojezičnost kaže v prostoru. No, vse to je seveda sestavljeno iz različnih dejavnikov, družbenih in političnih uporaba eh, oziroma zagotavljanje te eh, vizualne, vidne dvojezičnosti ima tudi pomembno sporočilno vrednost. Za manjšino je to pomembno z vidika samozavesti, za večino, za večinsko prebivalstvo pa je to pozitiven primer oziroma zgled strpnosti. Tudi za Rome je to eh, pomemben element enakopravnosti. No, v prvi vrsti je potrebno zagotoviti pravne temelje za takšne ukrepe in seveda je potrebno spodbuditi tudi praktično izvajanje in zato je potrebna ustrezna infrastruktura. Poenotenje zakonodaje držav članic na tem področju je zelo velik izziv, kajti listina na eni strani in eh, nacionalna zakonodaja na drugi strani niso nujno vedno poenotene. No, relevantna pravna podlaga sicer je v veljavi v številnih državah članicah, ampak pri praktičnem izvajanju obstajajo številne ovire. V številnih državah članicah se izvajanje pravic manjšin dojema kot nek političen dogovor. Pomembno pa je, da manjšinske pravice razumemo kot splošne eh, človekove pravice. In zato seveda potrebujemo ustrezni dialog, ustrezno evropsko regulativo, ki izpolnjuje pričakovanja z področja varstva manjšin. Potrebujemo torej zavezojoč pravni okvir. V praksi se soočamo s številnimi težavami, pa vendar moram povedati, da je listina in eh, sporazum, vsekakor nabor dveh dokumentov, ki sta zelo pomembna in ki igrata zelo pomembno vlogo. No, zdaj je pred nami tudi možnost, da predstavimo možne rešitve, ki naj bi prižgale zeleno luč za uveljavitev minimalnih enotnih standardov. Hvala lepa in še zadnji govornik, preden odpremo razpravo. In sicer predsednik Evropskega združenja manjšinskih časnikov. Hvala lepa, spoštovani gospod predsedujoči, dame in gospodje. Zelo me veseli da ste povabili tudi nas, predstavnike manjšinskih eh, časnikov. Naša organizacija je bila ustanovljena pred 17 leti na eh, predlog eh, urednikov manjšinskih časnikov iz več kot desetih jezikovnih območij v Evropski uniji za koordinacijo aktivnosti. Gre za pomembno vlogo koordinacije, ki jo igramo, pa tudi pomembno vlogo zagovarjanja pravic eh, manjšin. Dejstvo je, da imajo časniki, eh, manjšinski časniki, zelo omejeno število bralcev, financiranje ni stabilno in eh, zato se soočamo s številnimi težavami. 27 tovrstnih dnevnih časopisov imamo v našem združenju in ti se morajo soočati tudi z današnjimi sodobnimi trendi digitalizacije in podobno. Imamo pa tudi druge trende. Eh, nekateri časopisi so se celo zaprli, nekatere so prevzele eh, velike medijske hiše, prišlo je eh, tudi do združitev, kot v Galiciji in drugot na Slovaškem je edini mađarski časopis kupila velika medijska hiša v Španiji sta se združili dve katalonski medijski hiši, enako velja tudi za e, švedske medijske hiše na finskem. Mi se zauzemamo za ohranjanje jezikovne raznolikosti. Sprejemanje informacij v jeziku manjšine je pomembno za ohranjanje kulturne identitete, za svobodno izražanje mnen in tako naprej. Manjšine so eh, pogosto v šipkejšem položaju in zato je pomembno zagotoviti razvoj, ki gre v smer dejanske enakopravnosti. Pomembno je, da države članice poskrbijo za takšne zakonske okvirja, ki bodo omogočili predstavljanje družbene raznolikosti v časopisih. Naši časopisi so zelo tesno povezani z manjšinami, e, imajo seveda lastne izkušnje na terenu, poznajo razmere e, manjšin, e, razvoj manjšinskih skupnosti, tako da ni pri tem govora le o dnevnem informativnem servisu, ampak predvsem tudi gre za pomemben zgodovinski eh, vir informacij in izkušnji. Tu dejansko ne gre zgolj za vire informacij, ampak kot rečeno, ti časopisi lahko delujejo tudi kot eh, načini za spodbojanje rabe jezika. Nacionalni mediji le težko igrajo to vlogo. Pomembno je, da se tudi večinska skupnost informira o manjšinskih vprašanjih, ne le kadar imamo opravka z negativnimi novicami. No, največji problem za nas pa je seveda financiranje. V številnih evropskih državah imamo le omejene možnosti za financiranje manjšinskih eh, časnikov iz javnih sredstev. To je še posebej za tiskane medije zelo težavno, kajti ravno za te medije so razmere zelo napete. No in seveda obstajajo problemi tudi na tem na ravni, da so hmm, ti časopisi soočeni z omenim številom eh, bralcev, populacija bralcev se stara in zato osnovni predpogoji za rentabilno poslovanje niso podani. Zato je pomembno, da se sofinanciranjem strani države ti časopisi podpro. Delo mrež, kot je naša, je seveda zelo koristno. Na ta način se lahko bolje organiziramo, lahko izmenjamo izkušnje in seveda lahko naši časopisi na ta način nastopajo tudi z večjo težo v evropskem prostoru. Zato je pomembno, da se manjšinski eh, časniki organizirajo, skupaj zagovarjajo svoje interese. Obstajajo pa seveda tudi druge možnosti in eh, potencijali. Pri naši organizaciji mi, da si imamo tudi programe študijskih obiskov za novinarje, to je izredno pomembno za krepitev eh, znanj in medsebojnih eh, poznavaj, pomembno, da se tudi krepi izobraževanje na področju digitalizacije medijev, eh, nadaljne izobraževanje novinarjev in drugih sodelavcev, da bodo ti mediji lahko ostali konkurenčni. No, pri tem dodatnem oziroma dopolnilnem izobraževanju. Mislim, da je pomembno govoriti tudi o temah, kot so etika, strpnost, medkulturni dialog, pravice in eh, obveznosti na področju poročevalskega dela. Prepričani smo, da manjšinski dnevniki tudi za Evropsko unijo eh, lahko predstavljajo pomemben informacijski kanal. Ravno manjšine so zelo naklonjene Evropski uniji kajti v Evropski uniji vidijo na nek način tudi jamstvo za svoj obstoj. Zato manjšinski časopisti pogosto, skoraj da nesorazmerno veliko poročajo o evropskih temah. Evropske teme so skoraj da prekomerno reprezentirane v teh medijih. No, predlagamo tudi, da predstavniki manjšin, kot eh, novinari, eh, sodelujejo v večinskih medijih, da so prisotni v gremih, kjer se sprejemajo odločitve, kjer eh, se sprejemajo odločitve tudi o dodelitvi sredstev. Pomembno je tudi, da se ustanovijo ustrezni nadzorni odbori, ki lahko delujejo tudi kot eh, sankcijski organi. Seveda, tudi internet igra za manjšine zelo veliko vlogo, ampak eh, zaradi premale državne podpore je eh, kakovost in dostopnost to vrstnih eh, informacijskih virov preslaba. Seveda, tehnološki razvoj ponuja številne možnosti in priložnosti, tako da za tiskane medije, kot za elektronske medije, ampak obstajajo tudi zelo zanimive platforme, naprimer katalonski časopis eh, El Periodico in drugi uporabljajo avtomatizirane prevajalnike in naše izkušnje kažejo, da je za izgradnjo evropske identitete pomembno tudi razviti ustrezno medijsko strategijo. Mm. In tu bi informacije ponujali ne le v v uradnih jezikih članic EU, ampak tudi v manjšinskih jezikih. Vsekakor je potrebno več pozornosti nameniti manjšinskim jezikom in manjšinskim časopisom. Hvala lepa, hvala vsem eh, našim govornikom, sedaj pa bi prosil našega poročevalca, da poda nekaj zaključnih misli, na nazadnje tudi zato, mm, ker, eh, kot ste verjetno razumeli, je razprava o manjšinah v Evropski uniji zelo široko zastavljena, kot smo slišali tudi strani komisije in sveta Evrope. Veliko poročil o stanju manjšin je sprejel tudi naš odbor in eh, drugi odbori. Mm, zato bi morda prosil gospoda eh, Nagija, da poda svoje zaključke kot eh, zadnji, ko bomo slišali še nekaj drugih eh, prispevkov v njegovo poročilo, se predvsem osredotočeno vprašanje, kot so manjšinski jeziki. No, to pravim zato, ker eh, razprava, ki jo bomo zdaj imeli, temelji na teh uvodnih razpravah, ki smo jih slišali, pa tudi na nekaterih drugih eh, temah, kajti pred to tematiko smo obravnavali tudi številna eh, druga manjšinska poročila. No, to je najnovejše, ki se osredotoča pač na svoj nabor vprašanj. Toliko, da boste morda nekoliko bolj vedeli, zakaj se bolj osredotočimo na eno in ne toliko na drugo temo. Kot prvi gospod Šogor, koliko časa imamo? Po eno minuto vsak. Eh, lahko govorite dve minuti, če hočete. Dobro, se bomo osredotočili na ključne besede, šlagvord, kot pravijo uh, Nemci. Zato torej, nekakšne udarne besede. Skratka, zadnja leta se vrača uh, eh, vse čas, uh, vedno znova ta tematika definicije manjšin. In mislim, da bi se morali bolj osredotočiti na odgovornost držav članic, ali bolje rečeno, neodgovornost držav članic, kar zadeva direktivo o prepovedi diskriminacije. To kot prvo. Kot drugo, implementacija. Danes eh, mislim, da lahko več govorimo o neizvajanju kot o izvajanju. Gre za sistematično neizvajanje sodb, eh, odločb in priporočil, kar je privedlo do nekakšne normalizacije eh, neskladnosti v državah članicah. V moji državi, Romuniji, vidimo, kako so številne vlade po vrsti manjšinske eh, jezikovne in upravne eh, pravice razumele kot eh, zgolj neko možnost. Celo ustavijo, ustavljajo denacionalizacijo, denacionalizacijske postopke, to dovoljujejo celo sovražni govor v večinskih medijih in tako naprej in tako dalje. Potem nekdo je omenil dilemo omejitve pristojnosti ali pa potencijalu evropske zakonodaje. Sam bi se bolj osredotočil na potencijal, kot pa na omejitve, torej ta kopenhamska dilema. Zaščita manjšin v EU bo enotna, le če bomo imeli enoten eh, sistem, eh, pravni sistem, tudi z enotnim sistemom nadzora, kajti le evropska zakonodaja lahko zagotovi možnost uveljavljanja takšne zakonodaje. Parlament je že pozval Eh, kar takšnemu sistemu zaščite v začetku tega mandata v okviru mehanizma za temeljne pravice v poročilu o evropskih državljanih in tudi v številnih resolucijah. Moje vprašanje je, kaj bi še lahko storili, da bi naredili korak naprej na tem področju. Hvala. Dobro, hvala gospod Šogor. Gospod Jurek. Najlepša hvala. pravica do uh, uporabe uh, lastnega uh, skupnega spomina, uporaba maternega jezika v družini in sicer to so temelji človekove svobode in identitete, ampak to je področje, kjer se soočamo s številnimi problemi v Evropi in to izhaja tako iz neustreznih politik posameznih držav, kakor tudi uh, Eh, iz ravnodušnosti institucij, ki bi morale spodbujati spoštovanje človekovih pravic in eh, številne evropske države članice mm, tu ne ukrepajo. Tudi Evropska komisija je pogosto dejala, da gre tu pač za notranje zadeva, da to ni problematika, ki bi kakorkoli posegala v načelo nediskriminacije. To je zelo slabo in zato sem hvaležen tako poročevalcu, Eh, kot eh, predsedniku in posameznim eh, sodelujočim v tej današnji razpravi, da imamo to razpravo. Namreč mi imamo veliko problemov s tem v zvezi, predvsem z našim največjim sosedom oziroma največjo sosedo Nemčijo. Že 30 let imamo dvostranski sporazum, ki zavezuje naše sosede k temu, da v izobraževalni politiki zagotavljajo pravico do ohranjanja identitete oseb, ki so povezane z polsko kulturo. Polska manjšina v Nemčiji je bila namreč uradno eliminirana z dekretom Hermana Göringa leta 1938. Do takrat so bile zadeve drugačne, od te odločitve naprej pa so stvari ostale nespremenjene. imamo potem tudi številne težave eh, zaradi mešanih zakonov in eh, problematično je tudi zagotavljati eh, stike otrok z enim od staršev v njihovem jeziku. No, dejstvo je, da zvezdna vlada nima inštrumentov za izvrševanje teh. Eh, pravic mm, na ravni zvezdnih dežel, eh, potem urad za mladino, Jugendamt v Nemčiji pa se sooča tudi s težavo, mm, da je pravica otroka, da govori eh, jezik staršev, eh, temeljni jezik, temeljna pravica. In tu ne govorimo o problemu, ker bi bili na tisoče in tisoče kilometrov stran od Nemčije, gre za jezik, prve sosede Nemčije. No in eh, ta prevelika zbirokratiziranost in eh, nečlovečnost, ki se izkazuje tudi v delovanju institucij naše unije, predstavlja nekaj, kar moramo vsekakor premostiti, tako da se še enkrat zahvaljujem za izpostavitev te problematike in tudi za smelost načine, kako smo se lotili eh, te razprave in predvsem kako ste se lotili vsebine tega poročila. Hvala. Bodil Valero. Hvala lepa. Če začnemo na začetku, imeli smo deklaracijo o zajedno človekovih pravicah, Evropsko konvencijo o političnih in drugljanskih pravicah, potem imamo okvir Sveta Evrope za manjšine, ampak če prav razumem, so sicer vsi ti dokumenti zavezojoči, ampak zavezojoči na uh, relaciji med državami, ne pa na relaciji država-državljan. No in potem imamo tu še našo pogodbo, člen 2. To torej pomeni, da bi to moralo biti zavezojoče za države članice, ampak nimamo sekundarne zakonodaje. Imamo zakonodajo, ki pravi tudi diskriminacijo, ampak to ni dovolj. No in imamo vse te okvire in mednarodne sporazume in konvencije in tako naprej, tako dalje in to že tako zelo dolgo časa, pa še vedno smo v situaciji, kjer se pripadnike manjšin eh, zelo slabo obravnava v Evropi, še posebej pripadnike romske manjšine. Tako da mislim, da se soočamo z velikim problemom v Evropski uniji in če želimo zagotoviti minimalne standarde za manjšine v Evropski uniji, potem moramo najti nek mehanizem, ki nam bo to dejansko tudi omogočil. Kajti, kot stvari stojijo zdaj, morajo države članice poskrbeti za pravice svojih državljanov. In mi ne moremo tu storiti ničesar. In to vidimo pogosto. Ne gre le za pravice manjšin, gre tudi za druge pravice, pravice drugih državljanov in tudi tu ne storimo ničesar. Kaj je torej rešitev? Kako lahko dejansko poskrbimo zato da bodo države članice izpolnjevale svoje obveznosti. Potrebujemo nek eh, mehanizem v tej smeri in zanima me, kaj komisija in drugi menijo o tem, kakšen mehanizem bi dejansko potrebovali. Hvala za ta zelo dober prispevek in ne dodam, kaj ti komisija je omenila vprašanje pristojnosti direktive o prepovedi diskriminacije so zdaj v pristojnosti tega odbora. Temu ni bilo vedno tako. To pristojnost smo si delili z odborom za zaposlovanje in socialne zadeve, ampak neizvajanje je zelo markantno in eh, te direktive tako ali tako niso bile dovolj eh, vseobsegajoče. Tako da mislim, da je to pomembno omeniti, kaj ti pomembno je da se zavedamo, da je komisija sicer opravila dobro delo pri poskusih eh, izvajanja te zakonodaje, ampak to je večji kulturni eh, problem. To sem samo želel podariti. Torej, naslednji gospod eh, Franc, eh, mislim, da sem vas eh, pozdravil kot novega člana tega odbora že zadnji krat, ampak morda me niste slišali, ker niste imeli takrat slušalk. Ja, hvala. Zakaj izvajanje strategije vključevanje ne deluje. Eh, kajti dokler ne bomo dojeli, da še posebej pri najbolj diskriminirani manjšini, eh, Romih, ravno ne izvajanje teh eh, strategij pomeni najslabše rezultate. Ugotovili smo, da s paternalističnim pristopom ne moramo privesti do trajnostnih izboljšav. Ravno tabuizacija anticiganizma v državah ne more privesti do izboljšanja situacije za te evropske državljane sprejem drugega maternega jezika, torej romskega jezika, ljudem ne eh, služi ravno veliko. Če ljudje nimajo enakih pravic v izobraževalnem sistemu, imamo celo sisteme segregacije Romov, ali eh, pa če se ljudje ne smejo izrekati za Rome, da lahko sodelujejo v družbenem življenju, eh, zadeve ne funkcionirajo. Še posebej v vzhodnoevropskih eh, članicah prihaja do praviloma izključevanja Romov, še posebej socialno šibki otroci, bi morali biti deležni zaščite na podlagi mm, konvencije o pravicah otrok, ampak v, tudi v moji državi, Nemčiji, se te pravice pogosto kršijo in tisti, ki te pravice kršijo, mm, se ne soočajo z nekakršnimi sankcijami. Naslednji problem je korupcija, ki v veliki meri preprečuje, da bi pomoč eh, za boj proti diskriminaciji dejansko prišla do tistih, ki to pomoč potrebujejo. In zato je pomembno, da se vključijo evropske institucije in nevladne organizacije, da dejansko lahko kaj postorijo. No, tu moramo tudi spodbujati strukture v okviru organizacij manjšin, kajti proti tej situaciji se bomo lahko uspešno borili, le če bomo eh, organizacije pripadnikov manjšin uh, ne le spodbujali, ampak jih tudi vključevali. In anticiganizem moramo obravnavati na enaki ravni kot antisemitizem, da se bomo dejansko zavedli, kako nujno je privesti do izboljšanja uh, situacije tako za Rome kot za skupnost eh, Sinti. Hvala lepa. Thank you very much. Mr. Adamov, please. Благодаря, господин председател. Въпросът за изработка. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Vprašanje minimalnih standardov za manjšine v Evropski uniji je zelo pomembno vprašanje. Kot je gospod Nagi že dejal, imamo 50 milijonov državljanov v Evropski uniji, ki izpolnjujejo kriterij pripadanja manjšini. To je kar velika, visoka številka. Vidimo, da ki so v državah članicah zelo uh, raznoliki pristopi do manjšin in njihovih predstavnikov. Evropska unija, mislim, da bi si morala bolj k srcu vzeti varstvo manjšin. No, ampak to zahteva tudi vzpostavitev evropskih standardov. Ključni kriteriji so pravice pripadnikov manjšin. In eh, pripadniki manjšin imajo seveda specifične potrebe. Potrebujejo popolno enakopravnost eh, v gospodarskem, političnem, eh, družbenem, socialnem življenju in zato je tako zelo pomembno vzpostaviti standarde za zaščito manjšin. In to mora veljati tako za države članice, kako tudi kandidatke, še posebej tiste Zahodnega Balkana. Hvala lepa, smo, mislim, da slišali strani vseh eh, poslancev. Tako, gospod Nagi, poročevalec eh, se nam je ravno kar ponovno pridružil. Prosim bi vas, da podate nekaj zaključnih misli. Še enkrat naj povem, da vsakdo, ki se je ukvarjal z manjšinsko politiko v zadnjih letih, eh, se je te teme lotil z drugega zornega kota. Gre za zelo široko tematiko. Gre za preboj diskriminacije, gre za vprašanje jezikovnih manjšin, gre za potem eh, tudi poročilo, ki sem ga sam pripravil takoj po letu 2004 po širitvi, ker sem skušal nekako zajeti vse te tematike v pravne inštrumente, ki jih imamo na voljo in o tem je tudi govorila gospa Valero. Skratka, gre za izredno kompleksno mm, vpraša, vprašanje oziroma tematiko v tem poročilu, torej naj bi poročevalec zopet izpostavil eno konkretno področje. No, tu na tej javni predstavitvi pa smo obravnavali tudi številne druge vidike, ne le tistega, ki je predmet tega poročila. Gospod Nagi, torej želite izpostaviti še kaj? Ja, hvala. Hvala vsem govornikom, še posebej gospodu Bukovskemu. ki je yeah predstavnik eh, manjšine in eh, mislim, da je na ta način izpostavil številne pomembne vidike. Kot eh, nekdanji član Sveta Evrope poznam to tematiko, kot je bilo rečeno od leta 1949, je to ena najpomembnejših tem Sveta Evrope. Rečeno je, da gre za mednarodni pravno zavezujoč inštrument za zaščito pravic eh, manjšin. To je ratificiralo 24 od 28 držav članic EU, ampak kot je Čaba Šogor že omenil, moramo bdeti tudi nad implementacijo v državah članicah ratifikacijo oziroma implementacijo teh ratificiranih eh, sporazumov. Svet Evrope aktivno eh, spremlja to tematiko. V Evropski uniji imamo opravka pogosto s številnimi pritožbami. V zadnjem poročilu o temnih pravicah mm, vidimo številne pritožbe zaradi kršitev pravic. Mm, včasih gre celo za čisto temeljne manjšinske pravice. Vemo, da ja, obstajajo določeni zlati standardi, ampak ti niso uh, ravno zavezujoči. Zato je EU tudi spostavila kopenhanske kriterije za kandidatke za članstvo EU. Mislim, da 50 milijonov državljanov, ki pripadajo manjšinam, jasno zahteva jamstvo za manjšine. 1,4 milijona podpisov je na pobudi EU SafePack. Potem imamo tudi odločitev Evropskega sodišča o varstvu pravic manjšin v Evropski uniji. Dejstvo je, da potrebujemo minimalne standarde za nacionalne manjšine in etnične skupine. Vemo, kakšne so meje, pristojnosti Evropske komisije in vemo tudi, kako zelo eh, fleksibilne so lahko eh, eh, te pristojnosti. In Evropski parlament mislim, da nosi odgovornost, da stvari popelje naprej, da komisijo nekako popelje naprej in jo omogoči, da najde možnost za odgovornejše naravnanje držav članic, ki teh zlatih standardov ne spoštujejo. In sprašujem komisijo, ali ocenjuje sodbo sodišča, ki je mnenja, da imamo po ustanovnih pogodbah vendarle prostor za ustanovitev eh, določenih evropskih standardov za izboljšanje vsakodnevnega izvajanja. Želite hitro odgovor komisije zdaj, če ste lahko kratki? Eh, no, Hvala lepa. Naj pojasnim, ta sodba splošnega sodišča na podlagi tega je komisija preverjala registracijo te pobude. Ta pobuda vsebuje 11 predlogov za pravne akte strani EU in komisija je, jih je najprej zavrnila, ker to ni šlo za popoln nabor predlogov, ni mogla predstaviti popolnega nabora predlogov za vseh 11, za vseh 11 predlogov. Zato je potem pošlo sodišče odločilo, da mora komisija pomagati pri vsakem od teh predlogov. In to smo storili. Samo dva od 11 pa sta bila potem izven okvira pristojnosti komisije, tako smo dejali. Je šlo samo za delno registracijo. Torej, ko bo to formalno podano, se bomo morali odzvati glede teh devetih točk v časovnem okviru, ki nam je dan na voljo, ampak ni šlo za to, da tega ne bi želeli storiti. Seveda, pa ne smemo že naprej poslati, kaj bo komisija storila, glede te pobude. Ko bo enkrat to uradno podano, bomo imeli tudi predstavitev verjetno Evropskem parlamentu, da bomo ocenili to točko. Hvala. Hvala lepa. Prispevki poslancev so bili zelo dobri, kar se tiče njihove perspektive glede manjšinskih jezikov, manjšinskih standardov in to je seveda zelo zapleteno vprašanje. Tako da imamo sedaj poročilo na lastno poto, ki ga lahko spremenimo, potem tudi poročilo, torej to je poročilo gospoda Nadža. Hvala lepa, da smo imeli to mini predstavitev. Hvala lepa za njegov prispevek, hvala lepa za prispevke kolegic in kolegov. Še prav posebna zahvala pa za odlične prispevke našim gostom. Hvala lepa, da ste si vzeli čas za nas danes. Nikoli ni dovolj tega vprašanja manjšinskih pravic v EU. To je pristojnost, seveda zelo pomembna pristojnost našega odbora. Hvala lepa vsem za to, da ste sodelovali v razpravi. Hvala. presentation by the Commission and afterwards to give the floor to Mrs. Metzola, who's reading something. From Mrs. Holmeyer. Yes. So, colleagues, um, to those of you who are. Um, Hvala lepa. Tisti, ki ne ostajate za nadaljevanje sestanka, prosim, da odidete tiho. Naslednja točka. To je točka 5. Spostavitev sklada za notranjo varnost tisti, ki torej ostajate. Gre za predlog, ki ga je komisija sprejela, kaj se tiče skrata za notranjo varnost. To je del zakonodajnega svežnja, ki je povezan z naslednjim večletnim finančnim okvirem 2021-2027. E, Monika Holmajer je poročevalka za ta dosje, prijazno pa jo nadomešča Roberta Metzola. Jo nadomeščate? Torej bomo začeli s tem delom, na tem, da se je najprej predstavitev komisije. Že imamo kolega iz GD Home. Da, tukaj ste, se upravičujem, malo glasno je, kolegi odhajajo. Bomo malo počakali. Prosim, če odhajate, storite to potiho. tiho potem pa bo komisija začela Roberta, vi pa nadomeščate Moniko. Prav. Tako, če bi kolega iz GD Home nam lahko podal pregled nad glavnimi elementi instrumenta, potem pa bo Roberta Mecola podala še videnje poročevalke. Prosim. Much, Hvala lepa. Hvala lepa za priložnost, da smo tukaj v vašem odboru, odboru Libe tukaj imamo nov sklad, ampak ima isto ime kot prejšnji sklad. Začeli bomo s tem, kaj smo se naučili iz preteklosti. Seveda smo imeli tudi naknadno oceno prejšnjega sklada, prav tako smo imeli umestni pregled trenutnega varnostnega sklada. Kaj smo se naučili? Da resnično lahko smo kolektivno zadovoljni, da je naš sklad za notranjo varnost prinesel dodano vrednost okrepom držav članic. Tukaj vidite nekaj primerov, kako je ta dodana vrednost bila podana. Včasih kakšne okrepa ne bi bilo, če bi bilo to financirano samo z držav, strani držav članic. Prav tako smo torej ustvarili omrežja, prav tako financirali infrastrukturo in vse to je dodana vrednost za EU. Torej je sklep in to je sedaj naslednja prosojnica, da je obseg sklada ustrezen. To je tudi v dokumentu, ki smo ga objavili junija, to je umestni pregled, to smo sporočili parlamentu, več dejanskih podatkov imate točno v tem dokumentu. Prav tako pa smo ugotovili, da je nekaj pomankljivosti bilo v tem skladu, najprej pomankanje fleksibilnosti. Na to se bomo še vrnili, ko bomo predstavljali Amif in ko bomo predstavljali tudi sklad za meje, kasneje ta teden. Torej, pomankanje prožnosti in to je preprečevalo EU, da bi ukrepala včasih za prave prednostne naloge sredi finančnega programa. Prav tako potrebujemo več poenostavitve. To je nekaj, kar eh, vedno gotavljamo, da so skladi preveč zapleteni, da smo torej že dosegli določeno poenostavitev, to moramo povedati, ampak potrebno bo postoriti še več. In končno, velika napaka, ki smo jo storili. V preteklosti je, da smo bili prepozni, kar se tiče skupnega okvira za nadzor in oceno. Prepozno smo jasno rekli državam članicam, kako morajo nadzirati sklad. Naslednja prosojnica, prosim. Sedaj pa torej remen varnosti. Prva prosojnica, peti oddelek, peti razdelek. Tukaj je pomembno, da vidimo, da je to povezano s civilno zaščito in zaščito meja. Mislimo, da je to smiselno. V tem razdelku lahko vidite, da sklad za notranjo varnost ima 1,8 kratnik prejšnje vsote, če vključimo tudi agencije. Tukaj pa vidimo sklade za notranje zadeve, če želite. Koliko dobijo agencije? in koliko dobi sklad sam. CEPOL, Europol in drugi varnostne agencije so financirane ločeno, to moramo vedeti od tega sklada za notranjo varnost. Ne plačuje agencijam, to sta dve različni postavki. Agencije imajo lastne postavke glede finančnih sredstev in tukaj boste videli, da smo za 2,5 krat povečali sklada sredstva iz 1 milijarde na 1,5 milijarde, dobi pa 7 odstotkov vseh sredstev ta sklad za notranjo varnost. Potem pa imamo še druge agencije, ki jih lahko vidite tukaj. Naslednja prosojnica. Zdaj pa tukaj, torej, kar se tiče obsega uporabe sklada, Tukaj vidite, da gre za horizontalno vprašanje, če želite. Seveda je cilj, da zagotovimo visoko raven ravn varnosti, še prav posebno bojo proti terorizmu, vključujoč radikalizacijo, organizirani kriminal in seveda že uveljavljeno grožnjo, kibernetski kriminal. In potem imamo specifične cilje, tri bolj specifične cilje, to so horizontalni, prvi, da izboljšamo izmenjavo informacij. To je gotovo ena od pomankljivosti, kar se tiče varnostnega področja v EU. Potem spostavitev več sodelovanja med državami članicami, operativnega, tudi z družbo kot celoto in krepitev boja proti kriminalu, ki ga še nismo preprečili. Naslednja prosojnica. Tukaj imamo specifične cilje in potem tudi specifične ukrepe oziroma prednostne naloge. Kar se tiče zmenjave informacij, tukaj večinoma bomo financirali IT sisteme, kot smo to počeli v preteklosti. V preteklosti pa še bolj. Ne samo vzpostavitev IT sistemov, temveč tudi uporabo. Potrebno je seveda imeti IT sisteme, ki so aktualni, ampak potrebno je potem imeti tudi ustrezno usposobljeno osebje, ki je zna uporabljati te sisteme in si izmenjavati informacije na usklajen način med različnimi državami članicami in akteri. Potem, cilj, ki sem ga omenil, ukrepiti skupne operacije, čezmejne skupne operacije. To poznamo, skupne patrulje, več bo torej teh skupnih operacij, zelo konkretno, in potem tudi učinek operacij. Prav tako pa bomo nadaljevali z razvojem zelo koristnih mrež, ki smo jih postavili kot je Atlas, Dispol, Airpol. To so mreže, ki resnično pomagajo. Nadaljevali bomo s financiranjem tega. Vsa omrežja si bodo izmenjevala informacije, izboljšali pa bomo tudi informacije, izmenjavo informacij med različnimi organi. med agencijami EU, pa seveda tudi med nacionalnimi organi. Naslednja prosojnica, tretji cilj, bolj podrobno. Govorimo o krepitvi zmogljivosti. To ni nič skrivnostnega, seveda moramo podpreti usposabljanje, moramo usposobiti različne akterje, policijo, seveda, pa tudi pravne svetovalce. Potrebno je usposobiti družbo, širše dvigati ozaveščenost boljše komunicirati. In tukaj imamo tudi opremo. Vendar pa pozor, nekatere države članice so prevzele levji delež in to včasih ne prinaša najvišjo dodano vrednost. Bolje je, smo sklenili, da bi to omejili, če želimo, da bo to bolje urejeno. Tako da imate potem tudi kasneje, ko boste videli, da določen, eh, določeni cilji niso sprejemljivi in zato smo omejili financiranje ukrep, ukrepa oprema na 15 odstotkov. Kot sem dejal, je razdelitev sredstva zelo pomembno za financiranje Cepola, Europola in MCDDA. Fantastično delo upravljajo in zato smo povečali sredstva. Pa pa komisija pa dala bolj konkreten predlog svojem, po svojem letnem proračunskem postopku. Prav tako bomo zagotovili, da so agencije veliko bolj vključene v programsko fazo, pa tudi v potem fazo implementacije sklada. To je zelo pomembno, da vsi sodelujemo z agencijami. Ko programiramo, potem pa tudi, ko izvajamo. Naslednja prosovnica. Proračun. Denar. Koliko sredstev dobijo država članice? Ne, ne govorimo o kriterijih za razdelevanje. Gre za to, kako bomo ločevali, kako bomo imeli razmere. 2,2 milijardi so skupna sredstva. 15 odstotkov, oprostite, 50 odstotkov, 1,25 milijard, bodo začetne začetna sredstva nacionalnim programom. Tukaj je precej prožnosti, imamo precej radikalen predlog, ko smo slišali, da bi 50 odstotkov, preostalih 50 odstotkov, bilo namenjenih za obdobje 21-27, 10 odstotkov za umestni pregled, zadnjič, žal, za parlament, smo izgubili priložnost, da bi dali sredstva na razpolago po mestnem pregledu. Ni nam to uspelo, torej. Sedaj želimo torej preučiti prednostne naloge v mestnem pregledu, potem pa nismo namenili teh sredstev. 215, 250 milijonov bo namenjenih v tem obdobju na podlagi istih kriterijev kot Eh, do sedaj, ampak s posodobljenimi statističnimi podatki, potem pa še ena milijarda za tematsko osredotočenost. In tem bomo odločali po postopku komitologije. Naslednja prosojnica, prosim. Tu pa sedaj še kriteriji, kako bodo sredstva namenjena po državah članicah. Predvsem bo neutralnih kriterijev. 40 odstotkov, glede na velikost prebivalstva, 15 odstotkov, glede na velikost ozemlja, in 45 odstotkov, kar se tiče BDP. Obratno so razmere. Tiste države, ki imajo manj sredstva, bodo dobile več sredstva, seveda. To je ta rumeni kriterij, potem modri kriterij, večje države članice, več sredstev. 15 odstotkov in potem še glede prebivalstva. Kar se tiče teh kriterijev, smo zelo razmišljali. Tu niso seveda vsi varnostni kriteriji, ampak zelo težko je bilo, pravzaprav nemogoče prepoznati kriterije, ki so na voljo po vseh državah članicah, ki so zanesljivi, redni in ki bi jih lahko uporabili kot kriterije za razdelitev sredstev raje kot uporabljanje nezanesljivih kriterijev, smo se odločili za te tri kriterije. Naslednja prosovnica. Izboljšave, sklada, kot sem dejal, imamo več sredstev, imamo več prožnosti s precej radikalnim predlogom. Prav tako si želimo se skupaj bolje pogojevati. Naprimer, če imamo priporočila šengenske ocene, bo to morda pogoj za države članice za uporabo sredstev za izvajanje priporočil, ki jih morajo že sedaj kot splošno pravilo, ampak sedaj bomo lahko bolj obvezujoči. Prav tako bomo imeli pogojevanje, da če pride do postopka kršitve glede določenega ukrepa prednostne naloge, bomo lahko ustavili izplačilo sredstev na določenem področju. Še nekaj, še eno vost, nekaj, kar je bilo zelo pomembno za sklad za meje, to bomo zdaj uporabili tudi tukaj. Operativna podpora. Da bomo financirali vse IT sisteme, to daje torej precej prožnosti državam članicam, da sklad hitreje uporabijo in bolj ustrezno. Bo pa to omejeno na 10 odstotkov. In potem zadnja puščica, zagotavljamo tudi da bo več usklajevanja, večja koherenca eh, z zakonodajnimi področji, potem tudi s CPR, partnerskimi sporozumi, prednostne naloge, ki so vključene v ustrezne druge pravne predloge ESF-a. Tako da bomo skušali zagotoviti, da bo varnost glavni element v veliko instrumentih EU. Naslednja prosojnica zelo, zelo na hitro. Še izboljšava, še ena izboljšava, se prevečujem možnost, da bomo imeli višjo stopno sofinanciranja za določene ukrepe, ki, za katere menimo, da imajo ključno dano vrednost. Naprimer, boj proti radikalizaciji, preprečevanje radikalizacije in potem tudi medoprebilnosti te sistemov. Naslednja prosovnica. Potem pa tukaj nekaj ukrepov ki pa niso spremljivi, naprimer vojaški obramni ukrepi, oprema, ki je pravzaprav standardna oprema, ki nima evropske dane vrednosti, naprimer. Naslednja prosojnica, to je to, kar sem že omenil. Gremo kar hitro. Tukaj imamo torej prožnost, ki je razložena s tematsko osredotočenostjo. Naprej. Na grafični način lahko vidite, kako vse to deluje, ta tematska osredotočenost. Na levi strani 50 odstotkov sredstev 2021. Potem bomo imeli še 10 odstotkov, to je temno rjava barva. To bo torej 2024 mestni pregled po istih kriterijih kot 2021. 50 odstotkov leta 2021, ampak z, novo, z novimi podatki. 50 odstotkov, torej po zadnjem referenčnem letu 2024, bomo uporabljali potem leto 2023. 2021 bomo uporabljali leto 2019 ali 2020, potem pa 2024, leto 2024 ali 2022, odvisno, katero bo na voljo. Potem pa na drugi strani prožnost za to tematsko osredotočenost. Kaj je to? Možnost, da uporabljamo različne instrumente, ki že obstajajo, no na pomoč specifični ukrepi, da resnično namenimo sredstva za prednostne naloge z visoko dodano vrednostjo. Kaj se dogaja? V trenutnem postopku financiranja države članice, ki dobijo sredstva na začetku obdobja, to hitro namenjajo prednostnim nalogam, 2014-2015 v tem primeru, potem pa imamo novo prednostno nalogo, ker so se stvari spremenile, ali pa imamo nove prednostne naloge, kot je ETS, PNR, PNR ali, tako, ali kaj podobnega, pa države članice niso imele možnosti, da prenesejo sredstva na ta področja, ker so sredstva že namenjena, ker so agencije že začele z uporabo in seveda so začeli hitro delovati na začetku programskega obdobja, potem pa, ko smo leta 2016-2017 imeli nove prednostne naloge, so sredstva že bila razdeljena. In nismo zmogli doseči uporabe za nove prednostne naloge v nacionalnih programih. To se je zelo jasno zgodilo s sistemom ETIAS, pa tudi PNR, pa tudi z nekaterimi dodatnimi potrebami, ki so jih države članice imele v boju proti terorizmu, radikalizaciji. Morali smo se veniti k vam, proračunskemu organu in zahtevati dodatna sredstva. Sedaj bomo imeli nekaj več prožnosti, da bomo lahko imeli premik med prednostnimi nalogami in bomo bolj prožni. Torej, tako. Kmalo bom končal. Naslednja prosovnica, na kratko, mehanika, kako to vse skupaj deluje, celoten postopek. Najprej. Vsake dve leti bi imeli program, ki bo predstavljen v odboru in svetu, glede tega, katere bi naj bile prednostne naloge, pa tudi, kaj bomo uporabili. Bomo imeli čez eh, nacionalne ukrepe, nojno pomoč ali bomo dodajali sredstva nacionalnim programom. Prav tako smo tukaj s tematsko sredotočenostjo, skušali zagotoviti, da bomo dodajali sredstva eh, nacionalnim programom na veliko bolj nebirokratski način, naslednja prosojnica. Zakaj to predlagamo, to sem že razložil v svoji predstavitvi, potrebujemo več prožnosti, potrebujemo možnost, da dodajamo sredstva za nacionalne programe. V realnem času sicer bomo imeli dolgo revizijo nacionalnih programov in namenjena sredstev se vračati proračunskima organoma za več sredstev. In včasih je to, običajno je to trajalo 8 mesecev, tako da bomo skušali sedaj biti hitrejši. Naslednja prosojnica, prosim. Še nekaj izboljšav tega sklada. Harmonizirali smo pravila strukturnimi skladi. Torej, to smo predstavili vam in drugim akterjem. Imamo sedaj torej enotna pravila za skupno upravljanje skladi. Tako da države članice in prejemniki imajo samo en nabor pravil za ta sklad in za strukturne sklade. To je pomembno za zaščito, naprimer, javnih področij, javnih območij, ko Torej, določeno podjetje ima program za boj proti radikalizaciji določene skupnosti, bodo lahko v strokovnih skladih dobili sredstva, pa tudi v tem skladu za notranjo varnost, po enakih pravilih. To je bilo včasih predmet kritike strani nekaterih akterjev. Če že spet spremenjamo pravila, dobro, dobro, že končujem. Zakaj jih spremenjamo? Zato, ker razumemo, da bomo v prihodnje potrebovali več usklajevanja in to bo potem pomagalo prejemnikom in državam članicam, da bodo delovali po poenostavljenem postopku. Zelo na kratko, tega ne bom razlagal. Število instrumentov, ki lahko prispevajo k varnosti. Naslednja prosojnica, kot sem dejal, dve področji, in to je zadnja prosojnica, predsednik, dve področji sta, kjer smo si zelo prezidevali, vseh službah komisije, da bi prepoznali varnost kot prednostno nalogo in da bi dosegli polno doslednost, komplementarnost in pri naprimer zonanih instrumentih dosegli doslednost. Sklad za notranjo varnost bo lahko financiral tudi ukrepe v tretjih državah, ampak seveda prvi instrument bodo, bo zunanji instrument. Potem pa imamo tudi instrument Digital Europe, obzorje, da lahko zagotovimo doslednost. Hvala lepa za vaš čas. Končujem. Se pravi, čujem, da sem nekoliko pritisnil časovno na vas. Veliko točk še imamo. Roberta, prosim. Um, Hvala lepa. Nadomeščam Moniko Holmajer, ki je žal danes z nami ni. Rada bi se zahvalila komisiji za dobro uravnotežen predlog, ki predstavlja odlično podlago za nadaljne razprave. Hvala lepa tudi za to obsežno predstavitev danes. Cenimo dejstvo, da je komisija za prednostno nalogo naredila osredotočene na varnostna vprašanja. Več kot podvojili bomo sklad za notranjo varnost na 2,5 milijarde To je že dolgotrajen poziv naše skupine. Želimo torej okrepiti in posodobiti IT sisteme, vključujoč možnost, da imamo boljšo medoperabilnost in da razširimo tudi možnost usposabljanja. To je nekaj, kar pozdravlja poročovka. Pa tako pozdravljamo cilj, da bomo imeli več doslednosti z drugimi skladi, kot je sklad AMIF, kot je sklad za meje in kot so strukturni skladi, kot smo ravno kar videli. To bo pomagalo ustvariti sinergije in bo vodilo k znatnim izboljšavam, če to primerjamo s trenutnim pravnim okvirom. In to še prav posebno, kar se tiče poenostavitve postopkov in minimalizacije administrativnega bremena. Trenutne določbe, ki vključujejo tudi skupne določbe za ključne sklade, bodo ključni elementi in mislimo, da bodo tudi kolegi v odboru za regionalni razvoj ustvarili dober instrument za to. Prav tako pozdravljamo deleno upravljanje skladov med komisijo in državami članicami. 60 odstotkov sredstev bi naj bilo namenjenih nacionalnim programom, to se zdi logično in pošteno, prav tako je smiselno, da imamo samo 50 odstotkov sredstev sklada na voljo državam članicam na začetku programskega obdobja in da ponovno ocenimo potrebe vmesne pregledno in upoštevamo tudi implementacijo programa da bi zagotovili največjo dodano vrednost, pa moramo ustvariti mehanizem za spodbude za najbolj učinkovito rabo sklada v državah članicah. Prednostna naloga mora biti dana dosegi ciljev in ne da uviramo dosego ciljev s prekomerno birokracijo administrat in administrativnimi ukrepi. Prav tako se bomo morali pogovoriti o tem, kako bo zakonodaja zagotovila, da bodo sredstva namenjena prednostnim nalogom za notranjo varnost, istočasno pa, da bo zagotovljena ustrezna prožnost. To je pomenilo za manjše države članice, kot je tudi moja država Malta in Gozo. In potem, kakšna je logika za novo strukturo na področju varnosti, zakaj ta desetodstotna stopnja za rezervo ni bila vključena v druge sklade, ker ni eh, nobene določbe za pomoč v nujnih primerjih. Zanima, kako bo to praktično izgledalo, kako bomo lahko poenostavili upravljanje sklada, glede na to, da to zagotavlja varnost državljanom. Zakaj, komisija, zakaj je komisija eksplicitno izključila agencije na področju pravosodja, iz tega. Razen, kar se tiče nujne pomoči. In zadnje vprašanje, kaj se zgodi, ko so države članice že porabile vsa sredstva pred umestnim pregledom. Monika in sama bi se rada zahvalili komisiji za ta odličen osnutek, veseli pa se sodelovanja z vami in poročavci v senci glede tega predloga. Hvala lepa. Hvala. Gospa Kenge bo zdaj komisija pa bo odgovorila na koncu. Hvala, Klod. Tudi jaz se zahvaljujem komisiji za to, da je nam je izčrpno predstavila svoj predlog. In hvala tudi poročevalki, ki je že podala nek jasen okvir morebitnih predlogov sprememb. Pričena sem, da bomo delali v ozračju maksimalne kooperativnosti na evropski ravni. Nekaj predlogov smo že slišali, mm, glede kriterijev za izvajanje oziroma izvrševanje tega sklada, kot so eh, porastavitve, eh, koordinacija mm, in eh, više stopne varnosti je nekaj, kar se izkazuje ne le z ukrepi za boj proti določenim pojavom, ampak tudi s preprečevalnimi ukrepi in sodelovanjem. Vloga držav članic postaja ključnega pomena, če se želimo soočiti s temi velikimi izzivi. Zato je pomembno okrepljeno sodelovanje tudi s tretjimi državami, predvsem zato, da se bomo bolje borili proti tihotapljenju ljudi, trgovini z eh, ljudmi in seveda tudi boju proti terorizmu in radikalizaciji. Za našo skupino je ključnega pomena spoštovanje temeljnih pravic in eh, človekovega dostojanstva. Sklad za notranjo varnost – moramo izvajati ob popolnem spoštovanju pravil in pravic iz listine o temeljnih pravicah EU in mednarodnih eh, obveznosti. Ključno je, da se zavedamo, da bo naša skupina ravno vprašanju pravic posvetila največjo pozornost. Hvala še enkrat eh, poročevalki. Nadejamo se dobrega sodelovanja. V tem trenutku nimamo dodatnih vprašanj, upam pa, da bo delo lahko kar se da plodno in eh, koristno, da bomo tudi razčistili eh, številna odprta vprašanja, ki so že bila izpostavljena. Hvala. Um, Hvala, Cecil. Želi še kdo besedo? Gospod Franc? Ne. Dobro, potem pa besedo dobi komisijo, da se odzove na ta vprašanja. Uh, hvala za vprašanje in hvala za možnost, eh, da odgovorim na nekatera od njih. Kar se tiče prvih vprašanj. Vprašali ste, kaj se bo zgodilo, če bodo države članice že pred mestnim pregledom absorbirale celoten znesek. Mi bomo zato imeli na voljo ta uh, tematski okvir, tako da bomo lahko uh, vsaki dve leti, naprimer 2021, 2023, 2025 in možno da tudi leta 2026, pregledali porabo. Mm, tako da se bomo lahko odzvali tudi na eh, nove prioritete, ki bodo nastajale sproti. Mm, potem eh, želimo imeti tudi ponostavljeno stroškovno možnost. Eh, vsote, torej pavšalne vsote. In to možnost bodo države članice lahko uporabile. Zaenkrat tega ni bilo, ne zato, ker ne bi bilo privlačno, ampak zato, ker so države članice od komisije pričakovali, da bo dala bolj jasne smernice in um, to bomo podajali tudi v prihodnje zdaj bodo države članice lahko začele sredstva porabljati od prvega dne naprej, ne da bi šest mesecev ali pa celo eno leto porabile za to, da najprej določijo organ, ki bo za to odgovoren. Seveda bomo imeli tudi možnost ekspost nadzora, tako da bomo preverili, ali ti organi upravljajo svoje delo. Hmm. Zakaj pa ne smemo financirati s tem skladom tudi agencij, razen v izjemnih primerjih? Ideja je, da imamo organiziran proračun Evropske unije. Vi ste proračunski organ, želimo si tudi ločen denar za agencije in pa eh, ločen denar za ta instrument. Omogočili bomo transferje eh, iz varnostnega sklada v agencije in možen bo eh, tudi pregled oziroma organiziran bo ustrezen nadzor. Mm, tukaj zdaj gre za uh, majhen odklon od tistega, kar je proračunski organ predlagal na začetku. Mm, torej, um, malo odstopanja bo od uh, vaših uh, pristojnosti, v primeru nujne pomoči to že počnemo, kajti takrat je treba hitro ukrepati in takrat se oddaljimo od izvorne ideje proračunskega organa. Um, seveda pa izvajate ustrezen nadzor kako bo ta nujna pomoč eh, delovala. Kot vemo, smo eh, te pomoči bolj malo porabili za varnost, eh, veliko več pa za migracije in meje. In ta pomoč bo morala biti tudi omejena, zato ker ta tematski instrument mora biti na voljo. Zdaj to deluje na zahtevo države članice in komisija se bo odločila eh, na podlagi našega delovnega programa. Eh, kot veste, ta program dobite tudi vi in svet eh, vsako leto. Edina razlika je v tem, da je bila neposredna pomoč oziroma da je bila nujna pomoč dana na voljo neposredno strani komisije, določeni Eh, agenci, državi članici, Europolu, Cepolu ali komu drugemu. Eh, zdaj pa se bomo odločili, eh, kako bo to potekalo. Trenutno je nadzor izvajala Evropska komisija, v prihodnje pa bodo države članice tudi upravljale s to nujno pomočjo, potem ko bo dodeljena strani komisije, seveda na podlagi našega programa. Potem je bilo postavljeno še pomembno vprašanje, zakaj je desetodstotna rezerva za rezultate. Strukturni eh, skladi eh, tega ne predvidevajo. In eh, naj povem, da izkušnja zaenkrat s to rezervo ni bila eh, pozitivna, ampak eh, mi menimo, da potrebujemo veliko več eh, fleksibilnosti, naše področje sploh potrebuje več eh, porožnosti, zato ker se realnost vse čas spreminja in zato tudi potrebujemo večjo preglednost in pa prožnost. Moramo se znati prilagajati. Naprimer, tudi ob srednjem eh, pregledu eh, bomo eh, lahko izvedli prilagoditve. Strukturni skladi pa so skladi, ki se manj prilagajajo realnosti na terenu. In zato oni te prožnosti ne potrebujejo tako zelo. Potem ste govorili tudi o tretjih državah in dejavnostih v tretjih državah. Seveda je to sprememba, um, tudi kar zadeva varnostni sklad. Mi smo ta sklad zasnovali tako, da vsaka dejavnost, ki jo lahko izvedemo notranje, lahko izvedemo tudi na zunanji ravni, torej v tretjih državah. Um, lahko se to izvede, ni pa nujno, da se bo. Um, mislim, da so notranji instrumenti najboljši za to, da se izvajajo. Eh, tudi projekti v tretjih državah. Ampak ker, eh, oziroma eksterni, zunanji instrumenti so najbolj eh, primerni za izvajanje dejavnosti v tretjih državah, ampak kadar teh instrumentov ni, pa lahko uporabimo tudi ta sklad. Potem je bilo še nekaj določbe v uredbi glede človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Ehm, to bomo več čas spremljali in ocenjevali. Tej tematiki, tako mi kot države članice, posvečamo veliko pozornosti in eh, mislim, da je že do zdaj na področju varnosti obstajal eh, natančen nadzor, prav tako glede meja in migracij in zadovoljni smo s tem, kako so se izvajale določbe o človekovih pravicah in temeljnih svoboščinah. Je pa tukaj eh, listina o temeljnih pravicah ključnega pomena. Eh, najlepša hvala, da sem uh, vam lahko predstavil ta sklad in odgovoril na vprašanje. Hvala. S to točko moramo zdaj zaključiti. Hvala vsem, ki ste sodelovali v razpravi. Prehajamo na točko šest. To sta dva popravka uredbe o sistemu vstopa in izstopa. Tri Eh, majhne teme to zadeva, tri majhna vprašanja oziroma popravke. Prvi popravek, eh, zadeva, imetnike potnih listov Svetega sedeža. To ni bilo vključeno v uredbo, pa so se potem tega zavedli šele pozneje, torej bo gre za imetnike potnega lista, ki ga je izdala Vatikanska mestna država oziroma sveti sedež. Potem imamo še en, eh, popravek, člen šestnajst dve, eh, ki se bo zdaj glasil tako: kadar je ustrezno, številka vizumske nalepke in datum izteka veljavnosti vizuma za kratkoročno bivanje. To so ... Um, ti popravki, ki jih je bilo še treba pojasniti, kar se tiče gospoda Diaza de Mere. Uh, on meni, da um, ti popravki ne bi smeli biti problem tukaj v odboru. Se želi kdo oglasiti na to temo, morda komisija. Če ni nobenega ugovora, potem lahko ugotovimo, da je sicer res prišlo do napak, ampak da jih bomo v skladu s členom 231 poslovnika Evropskega parlamenta tudi popravili. Dobro, naslednja je točka 7. Tukaj imamo obravnavo mnenja k poročilu odbora Juri. Gre pa za zaščito oseb, ki prijavijo kršitve prava Unije. Majte je naša poročevalka, eh, vendar je danes ni z nami, tako da bo to mnenje predstavil gospod Depre. Žerar, hvala, da ste prevzeli to vlogo. Prosim, če predstavite mnenje v imenu kolegice Majte. Eh, hvala, gospod predsednik. Naj najprej upravičim kolegico Majte, pa ga Saurtundua, ki danes ni mogla priti eh, v naš odbor, ker ima druge obveznosti izven Bruslja. Tako da bom v njenem imenu predstavil mnenje, ki ga je pripravila za odbor Juri. Gre pa za zaščito oseb, ki prijavijo kršitve prava Unije. Majte me je prosila, naj povem, da je sodelovala um, zelo dobro z gospo Rozier, poročevalko iz obora Juri. In obe sta se strinjali, da uh, mora ta osnutek mnenja biti namenjen temu, da se dopolni poročilo, ki je bilo predstavljeno v odboru Juri. Imamo predloge sprememb glede uh, postopka prijave um, to je minimum. In obe poročevalki sta ocenili, da mora odbor Juri urediti to vprašanje. Naša poročevalka je predlagala tudi določene predloge sprememb, ki dopolnjujejo um, ta predlog eh, direktive in tudi dopolnjujejo direktivo in sicer gre za eh, kriterije eh, interpretacije, ko gre za razlago sodne prakse na tem področju. Pa še nekaj, kar se naši poročevalki zdi zelo pomembno, je, da se poveča zaščita žvižgačev eh, tudi izven eh, delovnega konteksta. Mm, najbolj neposredne in tudi potencialno negativne posledice se pojavijo takrat, ko gre za pogodben odnos, ampak naša poročevalka pravi, da ne smemo pozabiti niti na zasebno življenje žvižgačev, ki je tudi lahko prizadeto um, zaradi tega, kar se dogaja na delovnem mestu. Tako da je treba uh, to zaščito razširiti tudi na zasebno življenje. To je predstavljeno v več predlogih sprememb, tako da se zagotovi um, čim bolj široka obravnava tega vprašanja. Potem še anonimnost. To se tudi obravnava v določenih predlogih sprememb in pa anonimnost. V določenih primerjih, eh, če sistem zaupnosti ne eh, zaščiti dovolj žvižgača, potem je anonimnost um, tisti dejavnik, ki lahko zagotovi zaščito. Naša pročevalka v senci je izkoristila tudi priložnost, zato uh, da se uredijo določene definicije v novi uredbi, tako da se zagotovi več pravne varnosti in da se tudi olajša čezmejno zaščito žvižgačev. Um, to zadeva tudi zbiranje podatkov, ki niso povezani oziroma ki ni povezano uh, s tem področjem. Naša poročevalka je podala tudi 32 mm, predlogov sprememb, s katerimi želi doseči večje ravnovesje um, pri tem, kar je v odboru Juri predlagala gospa Rozier v odboru Juri. Torej. Um, gospa uh, Majte Pagasa Urtundua. Uh, eh, Mm, vam je tudi vse čas na voljo, zato da se na njo obrnete z idejami, predlogi, eh, tako da bomo na koncu vsi skupaj dosegli čim boljši rezultat. Hvala. Hvala, to ste pa res lepo prebrali z eh, čustvi, ki bi lahko bila tudi vaša. No, tukaj z nami sta dva poročevalca v senci. Prva bo spregovorila gospa Stevens v imenu IKR. E Thank you, Belle. Beste kolegas, Hvala. Kolegice in kolegi, gospod predsednik, najprej bi se zahvalila poročevalki za njeno delo. Ta predlog eh, bo obravnavan predvsem v odboru Juri. Veseli pa me, da lahko tudi mi v tem odboru nekaj prispevamo k poročilu. Eh, Naprimer, nekaj škandalov je bilo v zadnjem času, panamski dokumenti, LuxLeaks. Eh, Eh, Cambridge Analytica, Dieselgate in tako naprej. In ti primeri kažejo na to, da žvižgači igrajo zelo pomembno vlogo, ko gre za odkrivanje eh, nezakonitih praks. Te prakse pa škodijo tako državljanom kot celotnim družbam. Žvižgači so eh, neko jamstvo za transparentnost in treba jih je zaščititi, zato moramo dobro obravnavati njihovo varstvo tukaj se pojavlja vprašanje o široki interpretaciji žvižgačev v tem predlogu. Sam izraz žvižgač eh, ni vzet eh, tako resno in potem žvižgači izgubijo svojo podporo. Delodajalci in njihovi interesi tudi morajo biti predmet razmisleka in morajo biti upoštevani. 嗯。Uh. Eh, mislim, da gre ta predlog eh, malo predaleč, ko gre za zaščito žvižgačev. Eh, veselim pa se že nadaljnega dela eh, in sodelovanja s poročevalkom. Hvala. Gospod Kostor, izvolite. V imenu socialistov in demokratov. Hvala, gospod predsednik. Hvala za predstavitev tega mnenja in za dosedanje delo poročevalke. Hvala tudi za ustrajnost Evropskega parlamenta, ki eh, je privedla do tega, da je komisija končno predlagala zakonodajno besedilo. Vsi se strinjamo, da je skrajni čas eh, za zagotavljanje pravne zaščite tistih, ki prijavijo kršitve prava Unije. Eh, zaščititi moramo žvižgače in za nas v SND je jasno, da žvižgači upravljajo ključno vlogo, ko prijavljajo nezakonite dejavnosti in zlorabe. In z našega stališča so žvižgači nujno potrebni za to, da se zaščiti javni interes, pa tudi da se zagotovi preglednost v boju proti davčnim goljufijam in eh, boju proti organiziranemu kriminalu. In eh, da se samo na ta način lahko eh, pozove vlade in podjetja k odgovornosti. Žvižgači so tisti kanal, po katerem eh, veliko tajnih informacij pride na dan. In uh, moramo povedati, da je zaščita žvižgančev ključnega pomena za svobodo govora, za pluralnost uh, demokracije, medijev in mnen. In zelo pozdravljam mnenje poročevalke, ki uh, zelo povdarja tudi anonimnost in zaupnost uh, žvižgačev in s tem tudi dopolnjuje predlog komisije. Uh, želim povedati tudi naslednje. Eh, žvižgači so pogosto v nevarnosti, eh, tako zasebno kot poklicno in morajo plačati eh, oziroma nositi hude posledice. Morali bi razmisliti tudi o nadomestilih za žvižgače. Veselim se že nadaljnega sodelovanja s poročevalko. Začeli smo lansko leto. In prepričan sem, da bomo na koncu našli dobre rešitve za zaščito tistih, ki poročajo o kršitvah prava Unije. Hvala. Barbara Spinjeli v imenu skupine GUE, izvolite. Jurin. Hvala, predsedujoči. Hvala lepa poročevalki za odlično paralelno delo in za amandmaje z področja varstva podatkov in um, anonimnosti, ki naj bi jo jamčili žvižgačem. Moji amandmaji bodo zadevali določene dodatne vidike, ki bi morda lahko še izboljšali ta predlog, ki je pa vsekakor že hvale vredno izhodišče. Predstavila bom amandmaje, katerih namen je razširiti področje uporabe direktive, da se bo ta lahko uporabila za celoten evropski pravni red, ne le za tiste osebine, na katere je vezan ta predlog. Seznam določb bi z tega vidika lahko bil nekoliko bolj fleksibilen ali pa bi lahko celo črtali določeno, določene dikcije, ki se navezujejo na evropsko zakonodajo. Ta direktiva naj bi zagotovila zaščito tudi osebam, ki omogočajo objavo oziroma sporočanje teh podatkov. V mislih eh, imam posrednike, v mislih imam preiskovalne novinarje, ki s svojim delom zagotavljajo dejansko razkrivanje potencijalnih ali dejanskih kršitev. Zaščito je treba zagotoviti tudi študentom, eh, ki delajo v teh organizacijah, nekdanjim zaposlenim eh, in upokojencem. Pomembno je, da se omogoči zadostna fleksibilnost žvižgačem, da se ti lahko sami odločijo, kateri kanal bodo uporabili za obveščanje. Predlagam, da odpravimo hierarhični sistem najprej internih, potem eksternih kanalov, kot jih predlaga komisija. Vsekakor eh, cenim zelo natančen natančno razdeljen predlog, ki je pred nami, ampak vendarle se sprašujem, ali ne bi bilo smiselno to direktivo razširiti tudi na Evropsko unijo in vse njene agencije, ki niso naštete tu v tem predlogu. Kaj ti žvižgači? So vsekakor prisotni tudi na evropski ravni in to mislim, da bi v mnogo čem prispevalo k izboljšanju zaupanja državljanov v evropske institucije. Hvala. Hvala za vse te celovite um, predstavitve poročavcev v senci. Žerar se želi odzvati na to ali boš to posredoval naši poročevalki. Izvoli besedo. Gospod predsednik, sam nisem poročevalec, eh, tako da eh, ne morem podati nekih zaključkov, bom pa eh, Eh, vse te pripombe natančno prenesel v naši poročevalki. Občutek imam, eh, da bodo razprave potekale v odličnem vzdušju, tako da lahko pričakujemo res dobre rezultate. Hvala vsem kolegom. Hvala še enkrat, da si zastopal poročevalko. 14. september je um, rok za predloge spremem 10. oktober, naj bi glasovali tukaj, 22. oktober pa v odboru Juri. Zdaj pa gremo naprej in sicer na skupno razpravo o interoperabilnosti evropskih informacijskih sistemov. To sta točke 8 in 9. Obravnavali bomo predloge sprememb obima zakonodajnima predlogoma na temo interoperabilnosti. Poročevalca sta že tukaj, oba, dobro. Tako da bom besedo najprej dal obima poročevalcema, gospod Lenars in potem gospod uh, Melo. Potem pa bodo spregovorili še poročevalci v Sinci in vsi ostali. Eh, dobrodošla tukaj, gospoda poročevalca. Izvolite, gospod Lenars. Hvala. Hvala, gospod predsednik. Veliko časa smo preživeli na plaži in v bazenu med prebiranjem teh dosijev. Um, prejeli smo vsega skupaj okrog tisoč predlogov sprememb eh, k prvemu dosijeju in pa več kot 900 k drugemu. To eh, zveni veliko, ampak tako. Eh, sva s kolegom pripravljala poročilo, sva ugotovila, da eh, gre tudi za manjše spremembe in za eh, minimalne spremembe že potrebujemo veliko predlogov sprememb. Mm, kakovost je dobra, tako da mislim, da večina teh predlogov sprememb tudi predstavlja dobro osnovo za nadaljne delo, tako da bomo lahko izboljšali predlog komisije. Naj se na začetku tudi zahvalim vsem poročevalcem v senci iz vseh skupin eh, za to, da, sta, da so na konsistenten način eh, prispevali k obema dosjema. Komisija je iz pravnih razlogov morala um, to področje razdeliti na dve, sta pa po naravi ti področji povezani in uh, povezani so tudi predlogi sprememb. Hvala, da ste vsi ta uh, modus operandi tudi upoštevali skupna izjava vseh treh institucij je pokazala, da je to prednostni dosje za letošnje leto. Mi dva kot poročevalca želiva slediti tej ambiciji, zadala sva si tudi ambiciozno časovnico in naredila bova vse, da se je bova držala. Veliko sestankov je že predvidenih v naslednjih dneh. Kar pa se tiče vsebine, in to sva povedala tudi na prvi izmenjavi mnen pred poletjem, Eh, torej, mi kot parlament zahtevamo dve zadevi, da se uporabijo evropski instrumenti, ki že obstajajo in to v čim večji meri, in da se um, zagotovi rešitve za uporabo instrumentov, ki že obstajajo uh, in podatkov, ki že obstajajo, ne da zbiramo še več podatkov. Ne, mislim, da sta oba predloga dobro odgovor komisiji na to. Uh, ne, da bi se. Eh, odpovedali mm, varstvo podatkov. Mislim, da bo interoperabilnost eh, zagotovila boljši dostop do podatkov in boljšo izmenjavo informacij za vse, ki delajo na terenu, policiste, um, um, za varnostnike na mejah in tako naprej. Ne vem, koliko časa imamo. Mm, če si pogledamo predloge sprememb, v celoti predloge sprememb. Uh, kažejo, da obstaja široka podpora skupin in pa parlamenta za eh, večjo interoperabilnost informacijskih sistemov. Jasno je tudi, da bi večina skupin si želela ostati pri komponentah, ki jih predlaga komisija. Hkrati pa uh, želijo te komponente tudi izboljšati, naprimer uh, um, da se jih bolje nadgradi, da imamo boljša varnostna pravila, boljši nadzor, uh, boljša pravila glede varstva podatkov, da se popravijo uh, manjše nepravilnosti, ki so se izkazale že pri izvornem uh, predlogu. S tem smo se že ukvarjali tudi v uh, naših dosedanjih razpravah in uh, želimo si tudi izboljšati jasnost besedila. Mislim, da bomo na ta način na koncu dosegli dober rezultat. Nekaj je tudi predlogov sprememb. Uh, ki so bili vloženi, vem, da z dobrimi nameni, ampak eh, bodo, po mojem mnenju, spodkopali interoperabilnost sistemov v praksi. Mm, to pa ne more biti cilj našega dela tukaj v parlamentu. Tako da moramo res zagotoviti, da bo interoperabilnost kot koncept eh, vzpostavljena in da bomo eh, sodelovali z vsemi konstruktivnimi kolegi, ki si vsi prizadevajo za to, da bi Eh, se to uresničilo. Hvala vsem za prispevke, začenjamo pa z delom že jutri. Naj vam čestitam za eh, zelo eh, miren način, na katerega ste pozdravili teh tisoč predlogov sprememb. Zdaj pa gospod Nuno Melo. Hvala, upam, da ste vsi preživeli lepe počitnice, govoril bom uh, portugalsko, kot to vedno počnem na teh sestankih. No, najprej bi želel poudariti, da so predstavitve, ki smo jih imeli, bile zelo raznolike, zelo široke. Uh, In to je bilo upravičeno glede na kompleksnost eh, področja, ki ga obravnavamo in glede na pravice, ki jih moramo zaščititi. Eh, torej, te pravice je treba upoštevati tudi pri vseh rešitvah, ki si jih bomo zamislili. Eh, poročevalci v senci in mi dva s poročevalcem smo imeli veliko sestankov, zahvaljujem se vsem za njihovo predanost, za njihove prispevke, veliko vprašanj je bilo izpostavljenih in vsa ta nam omogočajo, da bolj poglobljeno razmislimo o stvarih, ki so tukaj na kocki. Imeli smo tudi srečanja s predstavniki komisije, potem strokovnjaki iz Frontexa, iz EULISE, eh, s predstavniki eh, stalnih predstavništev. Imeli smo tudi tehnična srečanja. In eh, vsa ta srečanja so bila zasnovana tako, da smo lahko prišli do končnega cilja. To pa ne bi bilo mogoče, če eh, si ne bi vsi prizadevali za to, tudi naši asistenti, naše osebje, osebje komisije eh, in vsi, ki so nam pri tem pomagali. To se morda zdi eh, tehnično vprašanje, ampak je tudi politično, kajti ne gre samo za pravne vidike in pravna vprašanja. Veliko predlogov, ki so bili predstavljeni, so vključeni eh, v kompromisne predloge, o katerih bomo tudi razpravljali. Mm, zakaj pa pravzaprav gre eh, pri tem dosjeju? Gre za to, da se zagotovi eh, policijskim organom ustrezne informacije na hiter način, ne samo policistom, tudi migracijskemu osebju in to v situacijah, ko ehm, teroristi ali pa drugi kriminalci Eh, se nahajajo v drugih eh, podatkovnih bazah, podatkovnih bazah drugih držav. Eh, to ni običajna situacija. To so podatki, ki bi lahko preprečili kazniva dejanja, pa eh, jih ni. Ti podatki niso na voljo ali pa um, informacije ne prehajajo med uh, ustreznimi organi. Vsak uh, organ mora tudi imeti upravičen razlog za eh, zahtevo po podatkih. Mislim, da ni eh, pravično brati takšnih eh, časopisnih naslovov, eh, kot smo jim bili priča v pre preteklosti, naprimer, da je eh, nek. Eh, napadalec imel 17 različnih identitet ali pa nek terorist 14 različnih eh, identitet. To ni prav, to ni normalno. Teroristi, ki vstopajo na naše ozemlje, nas ogrožajo, grozijo življenjem evropskih državljanov in proti njim se moramo boriti. Gospod predsednik, eh, nekaj možnosti imamo. E, ali bomo življenje olajšali politikom ali pa ga bomo otežili kriminalcem. Mi kot politiki moramo oblikovati zakonodajo, ki bo življenje otežila e, kriminalcem. Na ta način bo Evropa sposobna ščititi in to je tudi Evropa, ki bo hranila e, notranjo suverenost, ki bo ščitila zasebne podatke in pa. Eh, pravic in življenja državljanov. Varnost naših državljanov je ključna prioriteta in eh, sam kot poročevalec eh, bom tudi imel to pred očmi kot glavno prioriteto. Upam, da bomo uspeli rešiti razlike med političnimi skupinami in da bomo dosegli dober rezultat. Mislim, da si vsi Eh, delimo isti cilj, vsi imamo pred očmi isti cilj, da bi eh, zaščitili osebne podatke in pa zaščitili naše državljane. Hvala. Hvala, gospod Melo, in hvala lepa tudi, da ste omenili naše strokovne sodelavce, ker to vsekakor zahteva veliko dela, še posebej proti koncu. Tako da hvala vsem za vse delo, ki ste ga opravili, mm, sploh eh, v zvezi z velikim številom amantmajev. Niste se lotili sicer vsebinskega dela teh amantmajev, vsaj ne v zelo veliki meri. Vendar pa mislim, da bi bilo smiselno imeti neko vsaj prvo razpravo nekaj poročevalcev v esenci. Tu je gospod Nidermelder, želite besedo v imenu SD. Ja, hvala, predsedojoči. Rad bi spregovoril v imenu Mirjam Dali, prav tako ona je poročevalka v esenci za interoperabilnost, kar zadeva dosje za azil in migracije. Kot prvo, hvala kolegom. Predstavljam si, da je bilo to za vas zelo dolgo in vroče poletje, ki ste delili na tem dosegu in hvala za, za upravljeno. Dovolite torej nekaj preliminarnih misli glede amandmajev, ki ste jih predstavili in glede konkretno naših amandmajev. Kot je razvidno že od samega začetka, imamo tu vrsto ključnih pomislekov. Ti pomisleki izhajajo iz tveganja, ki ga predstavljajo predlogi v zvezi z interoperabilnostjo, eh, kar zadeva načela prava unije, varstvo podatkov in temeljnih pravic. Eh, tu je govora o omejitvi namena uporabe informacijskih sistemov, eh, nevarnost preenostavnega dostopa do osebnih podatkov, Ali evropski sistemi zagotavljajo komponente interoperabilnosti, pravice do hrambe in uporabe osebnih podatkov, razpoložljivost pravnih sredstev tako za odpravo napak, kot tudi za nadomestilo škode v primeru napak, prav tako zbiranje biometričnih podatkov z zgolj omenjenimi varovalkami. Po našem mnenju bi lahko z enotnimi bazami podatkov dosegli določene prednosti, ampak tu so prisotne tudi številna tvegana. Nobena skrivnost ni, da je skupina SD zelo zaskrbljena glede tega predloga od samega začetka. Ampak ti eh, pomisleki niso eh, le naši pomisleki. S temi pomisleki se strinja tudi Agencija za temeljne pravice, eh, potem tudi varuh varstva podatkov oziroma povrčenja za varstvo podatkov in drugi. Ugrajena tveganja v predlogih eh, komisije so spodbudila pripravo več amandmajev, mm, ki so jih pripravile skupaj z eh, Mirjam. Interoperabilnost moramo obravnavati mm, na način, kot je to predstavil komisar in sicer, da gre za način, kako baze podatkov lahko komunicirajo med seboj in izmenjujejo podatke. Z našimi amandmaji smo poskušali poskrbeti za to, da področje uporabe ni preveč oportunistično široko in da vključuje tudi nove baze podatkov ali da vključujemo tudi dodatne cilje, ki ne izpolnjujejo preskusa nujnosti in sorazmernosti. Zelo na kratko bi rad izpostavil tri ključna strukturna vprašanja, ki najbolj motijo našo skupino. In sicer gre za črtanje enotnega repozitorija identitete, potem tudi ločevanje biometričnih podatkov od skupnega BMS in pa držanje se obstoječih pravil, kar zadeva sistemsko podstat. Kar zadeva to vprašanje, predlagamo, da te visoko intruzivne nove baze podatkov ne uporabimo, saj predstavlja Eh, premajhno prednost oziroma ne predstavlja nobene nove prednosti in zato je nesorazmerno njena vzpostavitev. Cilj korektnega oziroma pravilnega identificiranja državljanov tretjih držav in eh, tudi različnih identitet lahko dosežemo tudi za uporabo evropskega sistema iskan in eh, povezovanja biometričnih podatkov z povezovanjem vseh ločenih baz podatkov z enotnim detektorjem identitete. Nobene potrebe ne vidimo, da bi o, v en sam, eno samo zbirko podatkov e, zbirali vse občutljive podatke državljanov tretjih držav. To prav tako ni skladno za načeli GDPR, kar zdaj minimalizacijo in omevanje e, količine podatkov. Nismo edina skupina, ki e, razmišlja na ta način. Prav tako menimo, da potrebujemo to vrstne baze podatkov le za iskanje biometričnih podatkov v obstoječih bazah podatkov, ne pa da eh, hranimo tudi biometrične eh, predloge, kajti te eh, bi lahko. Zopet sprožila pomisleke, ki sem jih že omenil. Prav tako menimo, da moramo ohraniti obstoječe pogoje za dostop, da se eh, le organi pregona lahko poslužijo teh podatkov. Ta eh, predlog se nam zdi tudi mm, takšen, da ne po nepotrebnem eh, črta določene zahteve. Se pravi, tudi zahteva potem, da naj eh, posamezna poizvedba prispeva k preiskavi. Kar zadeva občutljive osebne podatke, tu menimo, da gre za resno kršitev načela omejevanja eh, namere v skladu za LDPF. E Z našimi amendmaji želimo rešiti tudi nekaj drugih vprašanj, kot je politična identifikacija na ozemlju držav članic, različne, povezovade, povezovade, različne povezave v uh, detektorjih identitete in pa tudi možnosti za popravek eh, podatkov oziroma oddajo pritožbe. To je torej skladno z ključnimi osrednjimi elementi, ki jih eh, izpostavlja komisija. Pripričani smo, da bodo poročevalci razumeli naše pomislike in upamo, da bodo da bodo upoštevali naše ključne predloge, da bo končni rezultat možno doseči in sicer rezultat, ki bo sprejemljiv za vse. Zato se veselimo konstruktivne razprave na tej podlagi. Hvala lepa. Hvala lepa. Torej, govorili ste v imenu gospe Dali tudi mm, pri drugem doseju. Ob točno šestih glasujemo, zato predlagam, da le poročevalci v senci dobijo besedo, tako da boste imeli dovolj časa za da boste podali svoje argumente. Gospa Ernst, v imenu Gue. Ja, ja, saj ste, saj ste, boste dobili besedo. Kornelija, izvoli. Aha, nisem razumel. Sta se dogovorila zdaj, kdo gre prvi? Žerar. Potem pa Kornelija. Hvala, predsednik. Ne, nikakor nisem zahteval, da dobim besedo prej, samo odvignil sem eh, roko toliko, da boste videli, da sem poročevalec v senci, sem tudi edini iz naše skupine, tako da mislim, da vendarle ni nekoristno, da spregovorim. Bom kratek, ampak tudi kar, kar jasen. Kar zadeva mojo skupino in ta dosje glede interoperabilnosti po eni stavi eh, tehnično nujna zadeva in eh, tudi politično nujna zadeva. In eh, mislim, da ne morete računati na našo skupino, da bi kakorkoli zavlačevali ta eh, projekt, kajti zdi se nam, da je ta resnično ključnega pomena. In nujno je, da ga sprejemo še pred koncem tega mandata. Mnenja torej smo, da je predlog, o katerem velja spregovoriti, naslednji. Gre za ključen inštrument, s katerim bomo povezali številne drage inštrumente, ki smo jih uveljavili in ki bodo izgubili svojo učinkovitost, če ne bodo med seboj povezljivi. Prav tako smo mnenja, da je to priložnost, da izkažemo in pokažemo, da je možno spoštovati inštrument, temeljne pravice, še posebej, kar zadeva varstvo podatkov, ob eh, kratnem zagotavljanju konkretnih izmenjav podatkov. Imeli smo torej prvo srečanje danes dopoldne in pozdravljamo dejstvo, da se zdi, da so naši amandmaji deležni določene podpore strani poročevalcev, eh, ne strani vseh skupin, ampak eh, vsaj strani poročevalcev, bomo videli, kako bo šlo naprej imam dve pripombi. Kot prvo, jasno mora biti, da naša skupina podpira uporabo enotnega nabora identitet. Brez eh, tega orodja bi nam reč eh, ključni del tega predloga odpadel. To je edini inštrument, ki nam omogoča, da vzpostavimo registr kriminalcev, ki so trenutno v različnih bazah podatkov, ki pa jih ne moremo med seboj povezati, ker imajo ti ljudje različne identitete. In mislim, da je bilo koristno, če mi lahko pokažete, kako to storiti drugače, brez takšnega uh, sistema. Skratka, ja, določene omejitve morajo biti, ker zdaj uporabo tega eh, sistema uh, jasno je, da se ga ne more uporabljati kar tako vse vprek uh, strani. organov pregona, še posebej, ker zadeva mladoletnike. Naslednja pripomba, to je dokaj tehnične narave. Tu imam eh, naprimer tudi torej določene podatke Europola eh, in kar se nas tiče, je to vprašanje še odprto in imamo še rešitve. In še enkrat podarjam, poudarjamo pomen tega inštrumenta, nikakor ne želimo stvari zavirati, bomo pa vsekakor bdeli nad tem, da bo ta zelo ciljno usmerjen inštrument izpolnil zahteve, ki smo jih jasno formulirali in formalizirali, kar zadeva varstvo osebnih podatkov. Hvala lepa. Okay, thank you, Gerard. And, and... Hvala, Gerard. In se upravičujem tudi, ker sem sam zamešal vrstni red skupin. Moja napaka torej v imenu Guje Kornelja. Ja, hvala lepa, Klod. Naj še enkrat spomnim na to, zakaj govorimo o tem in kaj je bilo torej izhodišče našega razmišljanja. Izhodišče našega razmišljanja je bilo, da lahko storilce čimprej najdemo, poiščemo in jih privedemo pred roko pravice. Ampak v bistvu sploh ne gre za to, ampak gre v bistvu v veliki večini za državljane tretjih držav, proti katerim usmerjamo nekako eh, splošen sum, kajti te baze podatkov, ki naj bi dodatno vzpostavili, če to pogledamo, ugotovimo, da gre v prvi vrsti za državljane tretjih držav in da ne bi zbirali podatke kar o vseh uprek, ne o, o, o določenih posameznih. Naj spomnim, da je Evropski obveščenec za varstvo podatkov dejal, da če bomo sprejeli to, kar je trenutno pred nami v obliki tega predloga, potem moramo vedeti, da ni več poti nazaj. Da bomo sprožili nekaj, kar bo vzpostavilo trajno velikanske baze podatkov in zato se moramo vprašati, ali je to res skladno s temeljnimi pravicami naših državljanov. To je ključno vprašanje. In naj spomnim tudi na to, da smo dejali, da je potrebno baze podatkov poenostaviti. Baze podatkov morajo izpolnjevati določene zahteve, ampak iz vsega skupaj se je istimilo za nekaj drugega. Vprašanje goljofije na področju identitete v, v Nemčiji gre za ne vem, par posameznikov, morda malo več kot samo par posameznikov, ampak strani strokovnjakov slišimo, da ni kar tako enostavno, ko gre za goljofije na tem področju in veliko stvari je še odprtih in se to nas zelo, zelo skrbi. Dejali smo, da je treba omejiti torej namen in način dostopa, podatke vprašljive kakovosti naj bi tudi vključili. Če pogledamo Interpol, vsi imamo težave s podatki Interpola, če vas lahko na to spomnim, in kar nekrat naj bi ti podatki tudi sodili sem zraven. Tako da gre za res uh, velik problem, veliko problemsko področje ki mislim, da ga bo treba pač rešiti na nek smislen način. Dejstvo je, da poročevalec ni iz najbolj konstruktivne skupine, kajti mi smo najprej zahtevali, da se mm, ta predlog vrne oziroma zavrne, kajti to ni bilo skladno s tem, kar smo mi imeli v mislih. To kot prvo. Kot drugo, ja, razumemo, da zadeva ne bo verjetno sprejeta na ta način brez problem. No, vsekakor bi se želeli pogovoriti konstruktivno o določenih spremembah. Zdaj, kar zdaj je nek podportal, to bi mislim, da vsekakor lahko sprejeli nekako pod oznako interoperabilnost, to se nam zdi pomembno in smiselno in ko gre za opredelitev namena in pogojev dostopa, mislim, da lahko zadeve ustrezno oblikujemo in to je lahko tudi smiselno in eh, uporabno za preiskave. In eh, ta drugi vidik, to skupno službo za izmenjavo biometričnih podatkov, prav tako lahko do neke mere uh, uporabljamo. Menimo, da moramo to decentralizirano uporabljati, ne v neki veliki bazi podatkov, to, to je tudi ena zadeva, ampak mislim, da lahko glede kompromisov prav tako še spregovorimo. Ampak to, kar pa pride potem na vrsto, pa je mm, vsekakor nekaj, kar ne more biti predmet razprave. Ne sorazmerno je namreč eh, to, tu razmišljamo o tem, kar je e, bilo rečeno glede CR, in kaj vse naj bi tu vključili, če pogledamo, kakšne vse podatke naj bi tu vključili zajeli, to se mi zdi vsekakor nespremljivo in mislim, nobenega dokaza, da je to sploh potrebno. Enako velja tudi za tako imenovani super detektor za uh, večkratne identitete. Predsedujoči prekinja. Ja, e, zaključujem. Skratka, ti večkratni zadetki se torej zdaj lahko pojavijo in e, potem imamo e, opravka z velikim številom e, napačnih javljanj, Eh, in vse to nas potem odvrača od dejanske preiskave, tako da na ta način zadev ne moremo podpreti. Really Hvala lepa, Kornelija. Žal, moral sem vas prekiniti. Še tri poročevalce v senci imam, gospoda Franca, gospod Valero in gospod Wikström. Tako da prosim, pomagajte mi, kolegice in kolegi. Umite se na dve minuti, še gospod Stevens. Štirje, torej. Dve minuti vsak, tako da bomo glasovali ob 18.00. Vem, da imate še veliko zapovedati na to temo. To je jasno, ampak v tem trenutku dve minuti, prosim, gospod Franc, zeleni. Kolegi. Spoštovane kolegice in kolegi, ta dosje zveni zelo tehničen, je pa zelo političen. Komisija predlaga, da bi vse podatkovne baze za policijo in mejni nadzor združili. To bi bilo, kot je poblaščenec za varstvo podatkov, je lepo povedal, točka, odkud ni vrnitve. Da bi sedaj podatkovne baze združevali, čeprav nam je ni isti, ni dobro. Potrebno jih je ohraniti ločene. Policija mora praviti svoje delo. Mejna policija svoje, drugi pa svoje. In to je to, kar je nujno potrebno zagotoviti. Tako bomo prepričali, da bi živeli v državi, ki je država vse ve o nas in centralno tudi upravlja s temi podatki. Kar se tiče skupnega registra identifikacije, ki ga predlaga komisija, potem bi vse to, kar smo do sedaj imeli, razveljavili. Komisija pa sorazmernost povezovanja vseh podatkovnih baz še ni zmogla dokazati. Draga komisija, če boste spet uporabili primer berlinskega atentatorja in njegovih 14 identitet, opazovali so ga, znano je bilo, kaj točno se je dogajalo, izmenjava podatkov ni potekala ustrezno in to se sedaj preiskuje v preiskovalnem odboru. Pomankano povezovanje njegovih identitet ni bila težava. Register pa ni samo težava, kar se tiče varstva podatkov, ampak tudi varnostno vprašanje. Naprimer, eh, sistem ETIAS potem ne bi več imeli tudi uh, jasnega sistema bi bili tehnično odvisni od tega registra. Tak registr mora biti zavrnen že zaradi varnostnih razlogov. Zato bi torej <clears throat> radi črtali določene elemente, kot je predlagala predhodnica. Lahko pa bi imeli morda skupni skalni portal, ampak že to je zelo velika koncesija z naše strani. Kajti, kot veste, smo iz pravnih razlogov že glasovali proti nekaterim teh podatkovnih baz. Hvala lepa. Hvala lepa, bodil dve minuti v imenu zelenih. Ne rabim dveh minut, se samo lahko popolnoma strinjam s tem, kar je bilo povedano, tako da lahko nadaljujete. Hvala. Cecilija, v imenu skupine Alde kot poročevalka v Senci. Hvala lepa, Klod. Veseli me, da se vsi spet vidimo. Upam, da ste uživali v poletju. No, uh, Povezljivost eh, naših informacijskih sistemov seveda je ključna komponenta. Zaenkrat še nismo dosegli mm, vsega potencijala in zato je ta predlog tako zelo pomemben. Sama menim in sem vedno hmm, tudi menila, da je izmenjava podatkov ključna. E, to velja tudi za mojo skupino. Mi smo večkrat omenili tudi, da naj bi to bilo obvezno. Ampak eh, interoperabilnost, povezljivost predstavlja tudi določene tehnične in politične izzive. In eh, ravno zato sem pripričana, da nam bo uspeli tudi to premostiti, ampak eh, zato bo morda potreben določen čas. Tudi zato, ker nekateri sistemi, ki jih bomo tu vključili, spremenjeni. To seveda povzroča zopet dodatne probleme, ker zadeva kompleksnost že obstoječega sistema. Doseganje dobrega rezultata je seveda cilj ob eh, hkratnem spoštovanju načela eh, potrebnosti in sorazmernosti. Amandmaji, ki sem jih eh, predložila, so namenjeni izboljšanju vidika temeljnih pravic, spoštovanje pravice varstva podatkov in seveda tudi obveščanje oseb, katerih podatke zbiramo in obdelujemo. Zato menim, da je pomembno, da mi v tem zboru in v tej ekipi prisluhnemo našim agencijam, eh, EFRI, EDPS in eh, nekdanje delovne skupine 29. Prav tako smo dodali posebne določbe za zaščito otrok in temeljnih pravic eh, državljanov tretjih držav. No, prav tako je pomembno, da preprečimo prihodne kršitve, še posebej, kar zadeva uporabo šengenskega informacijskega sistema v številnih državah, članicah. Torej, potrebujemo stroge varovalke in vsaka država članica mora popolnoma spoštovati pravila, ki smo jih določili za vse sisteme, ki predstavljajo to celoto. Veselim se že pogajanj, upam, da bomo dosegli najboljši možen dogovor, kar zadeva pravico do zasebnosti naših državljanov in ob hkratnem zagotavljanju varnosti. Menim, da je to absolutno možno in veselim se torej nadaljevanja dela. Hvala lepa, Cecilija. Zdaj pa bi prelagal poročevalcema. A ne, še gospa Stevens. V imenu gospoda Daltona, dve minuti. To bo tudi zadnja govornica. Hvala lepa, gospod predsedujoči, kot ste dejali, nadomeščam kolega Dana Daltona. EKR eh, e podpira interoperabilnost kot eh, enega ključnih izzivov za upravljanje z mejami, eh, ki zahteva pametnejšo uporabo podatkov, ki so že na voljo predstavljenim organom. Interoperabilnost mora izkazovati resnično dodano vrednost in mora biti kar se da učinkovita in uspešna. Rad bi se osredotočil na enega ključnih eh, elementov naše skupine oziroma pomislekov naše skupine in sicer gre za predloge posameznih političnih skupin, katerih namen je odprava sistema CIR. Eh, po našem mnenju je črtanje sistema CIR nekaj, kar bi resno ogrozilo učinkovitost tega procesa. To bi le še naredilo celoten sistem eh, kompleksnejši, pomenilo dodatne stroške in breme za same sisteme in eh, pristojne organe, ki te sisteme uporabljajo. Uporaba sistema CER ne pomeni, da bomo med seboj zmešali vse podatke. Ne, ustvarjamo platformo, na kateri so logično ločeni podatki iz vseh različnih virov, upoštevajoč eh, pravice dostopa in omejevanje namena. Hvala lepa, Helga, hvala, da ste bili kratki. Torej je oba naša poročevalca, vem, da sta slišala povedano. Mislim, da glede na to, da nas zdaj čaka glasovanje, ne bomo mogli odgovoriti na vse. Mislim, da bi bilo nesmiselno zahtevati na to od vas. Do 10. oktobra imamo še vrsto sestankov, tako da vem, da ste slišali, kar so dejali poročevalci v senci, tako da predlagam, da mm, tam v času do 10. čim bolje opravite svoje, svoje delo, amandmajo je zelo veliko in še enkrat se zahvaljujem tako gospodu Lenarsu kot gospodu eh, Melu in veselim se, kot rečeno, nadaljevanja dela. Dobro, hvala kolegice in kolegi, hvala tudi poročevalcem v senci, tako zdaj pa gremo lahko naprej na glasovanje, če se lahko prosim posedete, da bomo lahko kar začeli. Najprej sporočilo gospe Kaufmann. Torej, medtem ko se posedate samo na kratko, tretje glasovanje bo skupaj z odborom Econ v drugi dvorani, samo toliko, da veste. No in še enkrat, elektronske glasovalne kartice ne bodo pri roki, prosim. Torej, pripravite se, da gremo lahko na glasovanje. Okay, colleagues, we can Tako, kolegice in kolegi, predlagam, da glasujemo. Podpredsednica, gospa Kudricka, želi podati kratko izjavo. Hvala lepa, gospod predsednik. Jutri ob 18.30 eh, bomo začeli oziroma otvorili posebno razstavo. obrambi oziroma varovanju demokracije na polskem. Pozivam vas, da se držite te razprave. Zelo pomembno je, da izkažemo eh, interes. Mm, to je zelo pomembno za mm, Poljake, kaj ti. To bo pomembna podpora Poljakom, predvsem tistim, ki sodelujejo na demonstracijah in na eh, stavkah. Hvala, gospod Lopes Aguilar, postopkovno. Ja, samo na zapisnik bi rad povedal, da že deset minut čakam, da prispe moja glasovalna kartica. Če ne bo, prosim, štejte moj glas zraven, k glasovam naše skupine. A ja, sem mislil, da bo kaj uznemirljivega, ampak ok. Dobro, kolegice in kolegi, torej gremo naprej na glasovanje. Če ste vsi pripravljeni, lahko začnemo. Najprej kompromis C. A ne, gre za osnutek poročila o boju proti goljufiji in ponarejanju v zvezi z negotovinskimi plačilnimi sredstvi. Poročevalka je gospa Kaufmann. Eh, Silvija, von želiš besedo pred glasovanjem? Izvoli. Ja, naj samo rečem hvala vsem sodelovcem, kolegom, asistentom in sekretarjatu. Hvala lepa. Hvala lepa, Silvija Ivon. Gremo naprej na glasovanje, kot rečeno, najprej kompromis C, glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis k členu 1, glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto kompromis k členu štiri, glasujte prosim. A ne, k členu tri. Ja, se upravičujem, tri. Glasujte prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis k členu štiri, glasujte prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis k členu 5, glasujte prosim. konec glasovanja. Sprejeto. Amandma 101, glasujte prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Amandma 16, glasujte prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Amandma 102, glasujte prosim. Sprejeto. Konec glasovanja. Zavrneno. Amandma 103, glasujte, prosim. Torej, popravek člen 7, kompromis k členu 7. Sorry, amendment. Vendarle, amandma 103 glasujemo. Glasujte, prosim. zaključili z glasovanjem o 103, zdaj pa člen 7. Torej kompromis k členu 7, glasujte prosim. Konec glasovanja, sprejeto. Kompromis k členu 8, glasujte prosim. Konec glasovanja, sprejeto kompromis k členu 10. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis k členu 11. Glasujte. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis k členu 12. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto sprejeto. Kompromis k členu 13, razvijte prosim. Konec glasovanja, sprejeto. Kompromis k členu 14, 16 a in 23 a, skupno glasovanje, glasujte prosim. Konec glasovanja, sprejeto kompromis k členu 15. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis k členu 16. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Amandma 170. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Amandma 171. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Amandma 173. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis k členu 19. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Sprejeto. Kompromis k členu 20, glasujte prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Uvodne izjave, amandma 30, glasujte prosim. Konec glasovanja. Zavarjeno. Kompromis A, glasujte prosim. Konec glasovanja. kompromis. B, glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Amandma 35, glasujte, prosim. Konec glasovanja. Zavrjeno. Amandma 36, glasujte, prosim. Konec glasovanja. amandma 38, glasujte prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Amandma 39, glasujte prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis D, glasujte prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis E, glasujte prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis F. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis G. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis H. Glasujte. Konec glasovanja. Sprejeto. Amandma 57, glasujte. Konec glasovanja, sprejeto. Kompromis I, glasujte. Konec glasovanja, sprejeto. Kompromis J, glasujte. Konec glasovanja, sprejeto. Kompromis K, glasujte konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis L, glasujte. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis M, glasujte. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis N, glasujte. Konec glasovanja. Sprejeto. Amandma 9. Glasujte. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis O. Glasujte. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis P. Glasujte. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis Q. Glasujte. Glasujte konec glasovanja. Sprejeto. Amandma 74, glasujte. Konec glasovanja. Sprejeto. Amandma 75, glasujte. Konec glasovanja. Sprejeto. In še končno glasovanje, sicer poimensko glasujte. konec glasovanja. Sprejeto 31 za, 1 proti, nič vzdržanih. In še končno glasovanje za absolutno večino, počeljeno 69, prosim, če glasujete. Glasujte, prosim. 31 glasov potrebujemo glasovanje je še vedno odprto. Ste vsi oddali glas? Konec glasovanja. 37 eh, za, 1 proti, nič vzdržanih. Čestitke. Tako, prehajamo kar na naslednje poročilo, poročevalka je gospa Ferrara in sicer gre za sklepo odobriti sklenitev sporozuma o sodelovanju med Eurojustom in Albanijo. Gospa Ferrara želi besedo. Laura? Ne, dobro, potem gremo lahko kar takoj na glasovanje. Amandmajev ni, tako da imamo kar takoj končno glasovanje in sicer poimensko glasujte. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja sprejeto 34 za, en glas proti, tri je vzdržani, čestitke gospe Ferrara. Tako, kolegice in kolegi, samo kratka najava. Tisti, ki bomo glasovali, glasujemo skupaj z odborom Ekon v dvorani PHS 3C50. 3C50. Torej, mislim, da če se bomo vsi hitro odpravili tja, bo zadeva tudi hitro zaključena, torej vsi hitro v 3C50, kjer bomo glasovali skupaj z odborom Ekon. How was your summer? Oh, it's good, yeah.